Diamo inizio allora. Začnimo. Dobrodošli vsi člani nacionalnih parlamentov, dragi komisar, kolegice in kolegi. Res sem eh, zadovoljen, Eh, da vas lahko spremem tudi v Orani v okviru tega medparlamentarnega dialoga o prihodnosti eh, skupne eh, kmetijske politike. Tu med nami je tudi minister za polsko kmetijstvo, gospod Savinski, kot predstavnik polskega predsedstva. Pozdravljam ga in mu dam, mu izrekam dobrodošlico. Reforma, ki jo pripravljamo, je prva v 50 letih skupne kmetijske politike, pri kateri poslanci učenci odigravajo tako pomembno vlogo. Kot veste, Lizbonska pogodba je eh, iz eh, Evropskega parlamenta naredila so zakonodajalca na področju kmetijstva in sicer z enakopravnimi eh, pogoji na pram svetu. Tudi je bistveno okrepila ulogo nacionalnih parlamentov, predvsem z novim mehanizmom za nadzor in subsidijarnost, ki ga predvideva 12. člen pogodbe o Evropski uniji. Zadovoljen sem, da lahko ugotavljam, da so kolegi iz nacionalnih parlamentov se odločili, da aktivno uporabljajo te nove pristojnosti. Kmetijstvo je področje, kjer nacionalni parlamenti so predložili največje število utemeljenih mnen in izrazili tudi eh, druge oblike, eh, druge pripombe, druge prispevke. Upam, da današnja razprava nam bo omogočila, da stopimo korak dlje v naših skupnih prizadevanjih pri iskanju odgovorov na nove izzive, s katerimi se sooča evropski kmetijski model dan danes kako naj se lotimo vprašanja eh, varnosti, prehrane, podnebnih sprememb, bioraznolikosti in drugih okoljskih problemov in eh, potrebo potem, da ohranjamo neko teritorijalno eh, ravnovesje v Evropski uniji, kako naj med navednicami ozelenimo plačila SKP-ja, kako naj jih naredimo bolj pravične in legitimne v očeh evropskih državljanov, kako naj prilagodimo tržne instrumente za to, da se lotimo Eh, izjemne nestabilnosti, ki vpliva na eh, cene osnovnih kmetijskih eh, pridelkov in kako naj zagotovimo preživetje podeželjskih skupnosti v Evropi v kontekstu povečane svetovne konkurenčnosti. Eh, verjetno se vsi zavedate tega, da Evropski parlament je sprejel s poročilom Alberta Desa 23. junija tega leta svoje stališče o eh, skupni kmetijski politiki eh, v smeri leta 2020. To poročilo ki je bilo podprto z veliko večino na plenarnem zasedanju, je formalni odgovor parlamenta na sporočilo Evropske komisije iz novembra 2010 in je tudi v skladu z predhodnim stališčem o prihodnosti SKP-ja po letu 2013, ki eh, je bilo eh, sprejeto v parlamentu julija 2010. To je bilo poročilo gospoda eh, Lajona. <clears throat> Naj tudi poudarim še nekaj ključnih elementov v stališču Evropskega parlamenta parlamenta. Soglašamo s cilji komisije eh, o torej, potrebi po eh, bolj zeleni, pošteni, bolj pošteni in bolj učinkoviti in uspešni skupni kmetijski politiki. Zavedamo se potrebe reforme SKP-ja v skladu z novimi velikimi izzivi eh, evropskega kmetijstva in ki naj se odzove na potrebe državljanov, eh, zato da bo spremljiva in tudi utemeljena. Soglašamo s pristopom, ki ga predlava Evropska komisija v svojem sporočilu. V luči prihodnih izzivov pa eh, potrebujemo neko eh, močno in vzdržno skupno kmetijsko politiko in to je izredno pomembno za Evropski parlament. Torej jim potrebujemo ustrezne finančne, finančna sredstva. Poročilo DES kot predhodno poročilo Lion in eh, tudi prednedavnem poročilo Gariga iz odbora Sure o, o večletnem finančnem okviru so o, podprla, da o, Eh, kmetijski proračun Evropske unije bi moral biti ohranjen vsaj na isti ravni iz proračuna, proračuna leta 2013. In to je naša eh, želja in naše upanje, da bomo lahko res šli v to smer. Očitno je, da v tem kontekstu uh, Eh, zaskrbljenost, eh, ki smo jo včeraj izrazili našemu komisarju Ciolusu v zvezi s predlogom za večletni finančni okvir, ki ga je eh, predložila komisija 29. junija, kajti tukaj je predvidena zamrznitev, kar po našem mnenju ne predstavlja zamrznitev sredstev, ampak pravzaprav krčanje sredstev za skupno kmetijsko politiko v realnem smislu in torej to ne zadovoljuje pričakovanje Evropskega parlamenta. To soda. Predlog komisije je treba sprejeti kot izhodišče za pogajanja. Mi torej bomo stremeli za spreminjanjem tega predloga, zato da bomo pridobili ustrezna sredstva za reformo, ki naj zagotovi konkurenčnost našim kmetija, eh, kmetijam, eh, trajnostni razvoj, kar zadeva kmetijsko proizvodnjo in ki naj zadovoljuje pričakovanja kmetov in potrošnikov v Evropi. Eh, dragi udeleženci, Dragi poslanci iz vseh nacionalnih parlamentov, ob koncu naj izrazim svojo željo, naj bi, se, naj bi stališče Evropskega parlamenta, tako kot je zapisano v našem poročilu, eh, tudi eh, prispevki eh, ki, nacionalnih parlamentov, ki jih najdete v svoji mapi in današnja razprava, da vse to bodo poti, ki, s katerimi naj pomagamo komisiji pri pripravi zakonodajnih predlogov, ki bodo vloženi jeseni. Ob koncu predam predam besedo predsedniku eh, odbora za kmetijstvo Senata Poljske republike gospodu Šroškinovskemu. Želim eh, vam <clears throat> posredovati nekaj pomembnih praktičnih navodil in sicer kar zadeva prošnje za besedo. Vsi upisani, vsi prijavljeni člani, tudi člani odbora za kmetijstvo Evropskega parlamenta bodo našli na svojih, na svojih mizah dve, dva lista, dve poli za vložitev prošnje za besedo. Torej, zelena kartica je predvidena za prvi krok razprave, medtem ko roza za drugi k razprave. Vsi, ki želite prispevati k razpravi, prosim izpolnite en od dveh obrazcev in jih izročite osebi čim prej, kot lahko ugotavljate tudi vi sami. Imamo več kot 50 uh, um, uradno prijavljenih udeležencev iz nacionalnih parlamentov in torej morda ne bomo sposobni zadovoljiti uh, vse uh, in zagotoviti vsem uh, uh, čas za besedo, ampak vsaj enemu, enemu članu vsake delegacije bomo to uh, omogočili. Prosim vse govorce med razpravo, da ne presežejo časa za govor, ki jim je bil namenjen in naj vas takoj obvestim, da uh, boste imeli na voljo največ dve minuti tudi za vsak prispevek. Ko bomo zbrali vse vaše prijave k besedi, seveda bomo potem navedli točno, koliko časa boste imeli na, na voljo in to se bo prikazalo tudi na zaslonih. Hvala lepa vsem, hvala lepa za to številno deležbo, s tem pa bomo začeli našo razpravo in bom nemudoma predal besedo za uvodni govor predsedniku odbora Polskega senata za kmetijstvo. Gospodu Jerziju Kroščikovskemu. Izvolite, predsednik. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, panie komisarzu, e, panie... Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar, spoštovane gospe in gospodje, spoštovani poslanci iz Evropskega parlamenta in iz nacionalnih parlamentov. Zahvaljujem se za vabilo na današnje srečanje in upam, da da bo glas polskega parlamenta, saj Polska je sedaj prevzela predsedovanje, tudi slišan tudi v zvezi z skupno kmetijsko politiko. Dosledanja razprava o SKP po letu 2013 kaže, da je ta politika pomemben sestavni del. Potrebujemo pravo reformo te politike, mora biti pravična in solidarna in ustvariti vse konkurenčne možnosti za vse kmete iz vseh držav članic. V razpravah o temi prihodnosti SKP ne smemo pozabiti, da skupna kmetijska politika ni namenjena le kmetom, ampak tudi potrošnikom in pa davkoplačevalcem Evropske unije. Zato je bistvenega pomena, da bo ta politika bolj razumljiva in da bomo izpostavili tudi splošne prednosti za družbo, ki jih nudi SKP. Kmetijstvo ni le del odgovornosti za varno skrbo z hrano, ampak skrbi tudi za okolje, podnebje, varstvo podeželja, živali in pa biotske raznolikosti. Državljani Evropske unije pričakujejo jamstvo strani kmetijstva, da so proizvodi kakovostni in uravnovešeni. In to je treba upoštevati tudi v politiki Evropske unije. Skupna kmetijska politika mora vsem nuditi priložnost, ne samo velikim kmetijam in pa specializiranim kmetijam, ampak tudi majhnim kmetom. Reforme ne smejo biti le kozmetične narave in površinske narave, ampak morajo biti prave reforme, ki bodo poglobljene in ki bodo podpirale posamezna področja. V finančni perspektivi 2014-2020 je bilo predlagano, da bi se porabilo približno 10 odstotkov manj sredstvo, da se zagotovi konvergenčnost in da se zagotovi bolj pravična enotna plačila in to nas vse vznemerja moramo se boriti proti različnosti med državami članicami in doseči ravnovesje med plačili med državami članicami. Te razlike v subvencijah, predvsem če si ogledamo zgodovinske kriterije in pa prehodna obdobja, niso v skladu z cilji SKP. To je lahko škodljivo tudi za konkurenčne pogoje, in pa za prihodnost kmetijstva v Evropski uniji. V prvem stebru gre za porazdelitev sredstev pri neposrednih plačilih med državami članicami. To pomeni, da uporaba v celi Evropski uniji zahteva, da tako konstrukcija neposrednih plačil in pa porazdelitev mora temeljiti na objektivnih kriterijih. Moramo se oddaljiti od trenutnih kriterijev in jih nadomestiti z objektivnimi, ki so povezani z trenutnimi cilji SKP. V javni razpravi, ki je doslej potekala v Evropski uniji, so državljani podarjali predvsem kati, kakšne učinke bi lahko imela neposredna plačila po letu 2013 pri uresničevanju okoljskih ciljev. V kontekstu pregleda SKP pa je treba upoštevati tudi, da kmeti že sedaj prejemajo um, neposredna plačila in da morajo upoštevati naskrižna skladje. Treba pa je upoštevati tudi male kmetije pri zelenitvi. Plačilo neposrednih plačil usmerjeno v bolj zeleno kmetijstvo, mora preprečiti, da bi se s tem preveč obremenilo male kmetije. V drugem stebru, kjer gre za gospodarsko preživetje kmetov in pa podeželja, moramo ustvariti pogoje za trajnostno uresničevanje ciljev strategije Evropa 2020 to pa moramo narediti tako, da bomo poskrbeli, da bodo instrumenti za inovacije in okrepljeno konkurenčno sektorja, torej kmetijstva in pa proizvodni živil, da se bodo te uresničili. 1. julija 2011 je Poljska prevzela predsedovanje svetu. Veliko nalog nas čaka v drugi polovici leta. Prednost pri tem bomo dali reformi SKP tako glede neposrednih plečil kot glede razvoja podeželja. Zelo pomembna bo tudi reforma skupne ribiške politike. Spoštovani gospe in gospodje, tu sem kot eh, predsednik odbora parlamenta za kmetijstvo. Sem tudi predstavnik ene, na, enega največjih sindikatov kmetov na polskem tam vedno se, se srečujem z pričakovanji in strahovi kmetov. Gre jim za to, da bi se izenačili pogoji med kmeti v celi Evropski uniji, predvsem z izenačitvijo ravni pri subvencijah in pri prehodnih obdobjih. Mnenja smo, da je treba mehanizme pri prilagajanju okrepiti ravno na področju ozelenitve. Kmetje opozarjajo, da je treba cilje doseči, ampak da je zato potrebna tudi okrepitev proračuna za kmetijstvo. Potrebujejo in pričakujejo manj birokracije in poenostavitev SKP. Pričakujejo prijazno in pregledno politiko in postopki, ki ne škodujejo posameznemu kmetu. Mnenja so, da krepito mehanizmo kot je varnostna mreža pomembna ravno v kriznih časih in pri nihanjih cen. Po, pričakujejo tudi krepitev položaja kmeta v prehrambeni verigi in prav na to bi rad še enkrat opozoril. Spoštovani gospe in gospodje, mnenja sem, da moramo prisluhniti vsem tem gospodom Eh, glasovom. In treba je združiti prizadevanja politikov in pa predstavnikov kmetov, zato da bomo res lahko uvedli učinkovite in dobre spremembe. Potem pa bi povdaril še to, da je polski parlament že napovedal nadaljne sodelovanje z Evropskim parlamentom. Hvala lepa. Grazie. Grazie. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala eh, za te besede. Zdaj pa naj vas opozorim, da, pri, da uh, imate na voljo uh, tolmačenje v vse jezike, uradne jezike uh, Evropske unije. Um, predajam zdaj besedo uh, komisarju uh, Ciolosu, komisarju pristojnemu za kmetijstvo in razvoju. Hvala lepa predsednik, glede na to, da obstaja možnost, da se izražamo v vseh jezikih Evropske unije, bom a, eh, tokrat govoril v materinščini. Naj vas opozorim, da najprej eh, se želim zahvaliti seveda za to povabilo. Eh, mi je v veliko zadovoljstvo, da lahko sodelujem pri tem dialogu. Mnogi izmed vas so tu v imenu nacionalnih parlamentov. Imeli smo priložnost, eh, da se srečujemo v prestolnicah vaših držav in to je eh, misija, ki jo še nameravam nadaljevati. Mislim tukaj na eh, obiske v prestolnicah držav članic in tudi na pogovore z predstavniki nacionalnih parlamentov. Kaj, kar zadeva delovanje na evropski ravni, moram reči, da mimo odloč, odločilne vloge, ki jo mora odigravati parlament, parlament pri eh, skupni kmetijski politiki. Je eh, sicer eh, v novem okviru prišlo tudi do okrepitve nacionalnih parlamentov. Zdi se mi, da je to izredno pomembno. To je dejstvo, ki ga je treba počrtati. Torej gre za soudeležbo nacionalnih parlamentov pri razpravah in pri pripravi prihodnjih eh, odločitev in sklepov. Eh, tudi prav zato, ker je skupna kvecijska politika javna politika, ki uh, zadeva uh, celotno evropsko prebivalstvo in torej se mi zdi povsem naravno in uh, povsem. Uh, Normalno in koristno, da so tudi člani, torej poslanci nacionalnih parlamentov, so udeleženi pri sooblikovanju te skupnostne politike, ki je morda edina evropska politika, ki se, ki hkrati zadeva neko gospodarsko panogo, kjer pa sklepi, ki so sprejeti na evropski ravni, imajo neposreden vpliv v a, eh, državah članicah. Zdi se mi torej a, eh, še toliko pomembnejša tudi soudeležba nacionalnih parlamentov pri teh odločitvah, ki bodo imele vpliv. A, eh, v življenju vseh držav članic. Lani je bil sprožen postopek reforme skupne kmetijske politike. Evropska komisija je organizirala široko razpravo, morda eno izmed najširših, najobsežnejših razprav, ki jih je kdaj organizirala skupna, eh, ki jih je kdaj organizirala komisija, preden bi se lotila neke reforme. To je razprava, iz katere so išli trije cilji in sicer varnost a, eh, oziroma a, eh, Življenska varnost, potem eh, tudi eh, kakovost eh, hrane, vloga, ki jo mora odigravati kmetijstvo pri boljši uporabi naravnih virov, kajti po sami definiciji kmetijstvo ima opravka z eh, naravnimi viri, z tli, eh, z vodo, z naravnimi viri, z bioraznolikostjo. In tretji eh, cilj za prenovljeno skupno kmetijsko politiko je zadeva ulogo, ki jo mora imeti Evropska unija pri, pri doseganju ravnotežja, ravnovesja na podeželju te eh, elemente boste našli prevedene v smernicah, ki jih komisija, komisija predlagala v svojem sporočilu, ki je bilo objavljeno ob koncu prejšnjega leta. Zelo sem zadovoljen, da lahko ugotovim še enkrat, da ti eh, trije cilji so bili sprejeti tudi strani Evropskega parlamenta v dokumentih, ki jih je sprejel Evropski parlament v poročilu Lion. Uh kot tudi seveda v poročilu DES. Tam zaznamo iste cilje in je vedno jasneje, da okrog teh ciljev se e, dejansko tudi osredotočajo vsa pričakovanja Unije in okrog tega dejansko nastaja tudi predlog reforme skupne kmetijske politike. Usporedno z razpravami v zvezi z vsebino skupne kmetijske politike je potrebno zagotoviti tudi ustrezna finančna sredstva za to, da dosežemo te cilje. Iz eh, tega vzornega kota dejstvo, da je komisija objavila finančne perspektive do leta 2020, kjer eh, skupna kmetijska politika je glavna postavka v tem proračunu. ohranjena so torej skupna sredstva, ki so predvidena za leto 2013 za neko maržo uh, fleksibilnosti, prožnosti, ki je namenjena drugim uh, aktivnostim, ki se jih lahko financira vedno v perspektivi skupne kmetijske politike. To kaže ne samo, da Evropska komisija ob upoštevanju pričakovanja ne samo parlamentov, ampak tudi civilne družbe, kmetov, eh, glede na tudi pomen eh, živilske proizvodnje in glede tudi na ulogo, ki jo mora imeti kmetijstvo v Evropski uniji, torej ob vsem tam Evropska komisija priznava in podpira tudi eno izmed eh, skupnostnih javnih politik, ki so najbolj dosledne in najbolj obsežne. Ta politika se eh, oblikuje na eh, ravni unije in torej nadejamo si, da na podlagi tega zgleda bodo prav tako postale skupnostne politike tudi druge politike, ki so eh, splošno eh, zanimive za celotno Evropsko unijo. Torej, ko govorimo o, o eh, finančnih virih, eh, naj eh, povemo, da jeseni eh, bomo vložili ustrezne zakonodajne predloge za reformo skupne kmetijske politike. Te, eh, ti predlogi bodo vsebovali tudi um, celo vrsto podrobnosti, ki bodo eh, združeni okrog teh treh glavnih eh, sklopov, <clears throat> ki sem jih ravno kar omenjal. To bo, pri tem bomo ohranili eh, seveda glavno obliko podpore za kmete, to so neposredna plačila, ki jih bo, bo potrebno premisliti na novo, zato da se bomo odzvali na bolj eh, natančen način na eh, cilje, ki si jih zadaja skupna kmetijska politika. Neposredna plačila, ki bodo torej ponovno opredeljeni in premišljeni na podlagi novih kriterijev, torej odpovedali se bomo kriterijem eh, torej preteklih plačil, eh, kar ni eh, več ustrezno glede na sedanje potrebe. Torej ta merila bodo določena tako, da bodo lahko kmetje spodbujeni k temu, da vlagajo uh, v kmetijske dejavnosti, zato da eh, prispevajo eh, kmetijski proizvodni, eh, po kateri prihaja do vedno večjega popraševanja na svetovni ravni. Kmetijska politika bo morala dopolniti tudi cilje dobrega upravljanja z namenom, da zagotovimo neko konkurenčnost, ki naj vključuje tudi ekološke, torej okoljevarstvene vidike, torej ne samo gospodarske vidike. Samo tako bomo lahko zagotovili konkurenčnost evropskega kmetijstva dolgoročno. Poleg neposrednih eh, plačil, ki bodo ponovno ki bodo preoblikovani in ki bodo tudi vključevali neko poenostavljeno schemo za male kmetije, za male kmete. Tukaj ne mislim na a, kmetije, ki a, se ukvarjajo samo s samo oskrbo, torej ki ne proizvajajo za trg. A, bomo za te male kmetije predlagali neko poenostavljeno a, schemo za plačila. Posebno pozornost bomo namenili mladim kmetom. zato, da jih bomo lahko spodbudili eh, k opravljanju neke moderne, nekega modernega kmetijstva. In to se mi zdi bistvena prvina, kajti ko govorimo o prihodnosti skupne kmetijske politike in eh, ko govorimo o prihodnosti evropskega kmetijstva, moramo potem razmišljati tudi o prihodnosti ljudi, ki se s tem ukvarjajo. Zato veliko pozornosti je treba posvetiti ravno mladim. mimo eh, sicer tržnih mehanizmov, mimo neposrednih plačil, bodo morali mehanizmi se odzivati, se bodo morali odzivati na trenutne potrebe, ki obstajajo na trgih, tako da bodo, se bodo kmetje lahko odzivali na znake, ki prihajajo iz trgov. Zato se bomo morali opremiti tudi za instrumenti za reševanje kriz. Nedavno smo ugotovili, da so krize vedno pogostejše in zato se moramo opremiti z ustreznim svežnjem eh, tržnih ukrepov, ki naj nam omogočijo poseganje v primeru kriznih eh, razmer. Zato bomo vložili nove predloge za nove ukrepe, Vsekakor mimo vsega tega ima kmetijska politika še pomembno ulogo pri spodbujanju razvoja podeželja in eh, tudi za posodabljanje modernizacijo eh, kmetijstva. Ta element naše skupne kmetijske politike bo jim bo eh, imel okrepljeno ulogo, tako da po eni strani bomo lahko bolje odražali cilje strategije 2020 po drugi strani pa tako da bomo imeli nek manevrski prostor, ki bo dovolj velik za države članice, ki naj imajo možnost, da dosegajo te cilje tudi na regionalni ali nacionalni ravni. V zvezi z drugim stebrom naj povem, da se mi zdi pomembno predvsem zagotoviti večjo pozornost raznolikosti evropskega kmetijstva. Tako, kar zadeva vrste eh, struktur eh, različnih kmetij in tudi, kar zadeva različne proizvodne panoge. Moramo zagotoviti regijam in državam možnost, da eh, s strukturnimi ukrepi v okviru drugega stegbra torej da bodo le te lahko prestrukturirale svoje kmetijske panoge in sicer v tistih regijah, kjer, vloga, kjer je vloga kmetijstva pomembna tudi z okoljevarstvenega vidika. Preden zaključim, naj vas tudi še enkrat spomnim na to, da v prihodnje bo potrebno spodbuditi v večji meri, kot smo to storili doslej, odnos vez med kmetijsko proizvodnjo, raziskavami in razvojem. Potrebno je začeti uresničevati pojem kulture oziroma kmetijstva znanja, kajti vloga evropskega kmetijstva je vloga nekega vzdržnega kmetijstva, ki potrebuje prispevek eh, znanstvenih raziskav, inovativnih eh, zamisli, ki naj privedejo tudi do novih praks in torej povezava med uporabnimi raziskavami in inovacijami in kmetijsko prakso, torej te povezave je treba spodbuditi z ustreznimi finančnimi sredstvi. Ne pritegnem pozornost na dejstvo, da proračun, ki je bil a, predložen, predvideva prvič v zgodovini, v zgodovini neke rezerve, ki znašajo več kot 5 milijard evrov za raziskave, inovacije in tudi zato, da bomo lahko zagotovili uresničevanje izsledkov, rezultatov raziskav. Torej z vključevanjem tudi raziskovalcem z stotstotno evropskimi financiranimi projekti. Mislim, da ti finančni instrumenti in s pomočjo tistih instrumentov, ki jih bomo predlagali v našem osnutku reforme, bomo uspeli doseči zastavljene cilje. Tako kot sem storil od samega začetka svojega mandata, nastopa svoje funkcije, jaz zelo zaupam v sodelovanje z Evropskim parlamentom, kaj ti prihodnja skupna kmetijska politika Evropske unije mora biti veliko mora biti veliko bliža evropski stvarnosti in veliko bliža, bliža uh, eh, upanjem evropskih državljanov. To je res. Uh, zaslužen aplauz za našega komisarja. Zahvaljujem se ti tudi, ker vedno izražaš to pripravljenost na, eh, na redne stike eh, z Evropskim parlamentom. In zdaj zaključujemo ta prvi krok prispevkov s poročilom Alberta Desa, ki je poročevalec za poročilo o skupni kmetijski politiki za leto 2020. Izvoli, Albert. Ja, Hvala lepa, dragi Pavlo. Spoštovani komisar, dragi kolegice in kolegi in dragi sogovorniki. Veseli me, da kot poročevalec parlament, Evropskega parlamenta za reformo SKP do leta 2020 lahko povem, da smo sprejeli kompromis, ki so ga potrdile vse skup politične skupine ko sem razmišljal o razlikah v Evropi, sem razmišljal, kako lahko to sploh dosežemo, ko pa so razlike v teh 27 eh, državah tako različne. Kako naj najdem nek kompromis, ki ga bodo podprle vse politične skupine. Ampak najprej smo soglasje, skoraj 90 odstotno soglasje za pripravljene kompromise našli v odboru in tudi v celem parlamentu je bilo soglasje skoraj enako. In vsi kolegice in kolegi, ki delate v parlamentu, se boste strinjali, kako težko je dejansko doseči takšno soglasje. Ampak vsi smo si želeli pokazati jasne cilje za prihodnost um, SKP in želeli smo tudi izkoristiti prednosti nove situacije, ki nam eh, jih nudi Lizbonska pogodba. Jasno glasovanje v parlamentu je zelo jasen signal komisiji in želimo komisarju kriti hrbet, hkrati pa je to signal svetu, da želi parlament zelo samozavestno sodelovati pri odločanju v naslednjih mesecih. Moje poročilo temelji na dejstvu, da je naloga Evropske komisije kmetijske politike in to vsi govorci vedno znova podarjajo, da se zagotovi varnost prehrane za več kot pol milijarde ljudi. Ampak razmišljali pa smo tudi na podlagi dejstva, da imamo v Evropski uniji že sedaj najbolj trajnostno kmetijstvo v, na celem svetu. In to je treba povdariti, tudi če na določenih področjih obstajajo deficiti. In naloga je, da tam, kjer te deficiti so pri trajnosti, da jih odpravimo. Osnova poročila pa je bila tudi zavest, da bo, do 2000, da bo treba do leta 2050, da 70 odstotkov treba povečati proizvodnjo živil. In razmišljal sem tudi o tem, da porast v kmetijstvu v preteklosti ni potekala v Evropski uniji, ampak v drugih delih sveta. Omenil bile nekaj števil iz organizacije FAO. Od leta 1976 do 2008, torej 32 let, v tem času je v Evropi proizvodna pšenice ne letno, ampak v teh 32 letih zrasla za en odstotek v Aziji pa za 97 odstotkov in še večja je razlika v proizvodnji mesa. V Evropi smo dosegli v teh 32 letih rast le 6 odstotkov, v Aziji pa 385 odstotkov. In če bi oblikovali neko kmetijsko politiko, ki bi šikanirala evropske kmete, ki bi vodila do tega, da se bo proizvedlo manj v Evropi, potem pra, vedno pravim, da bi bil to greh za varstvo živali, varstvo okolja in varstvo podnebja. Kajti nikjer drugje ne upoštevamo standardov, okoljskih standardov in standardov varnosti, tako kot v Evropi. In vse to so bila izhodišča za moje poročilo. Sprijeli smo pomembne odločitve, gospod komisar, in upam, da smo vam s tem lahko krili hrbet parlament, ne samo odbor za kmetijstvo, tudi ta, ampak cel parlament je zahteval, da se pri finančni podpori za SKP ohrani sedajšno višino. Tako kot pa sedaj kaže, pa predlogi komisije kažejo na to, da to ne bo upoštevano in tu vidim tveganja. Pred kratkim sem se odeležil Nemškega dneva kmetov, kjer je spregovorila tudi zvezdna kanclerica in trenutni osnutek proračuna temelji na nacionalnem financiranju 1,4% in kanclerica Merklova je rekla, da mora biti zgornja meja 1 odstotek in potem bodo manjkale milijarde v evropskem proračunu in upam, da bo ta, ta manjkajoča sredstva, če bodo njih res prišla do tega, da ne bodo vodila do nadaljših mm, zmanjševanj na kmetijskem področju. Tu moramo biti previdni. Varst, varnost oskrbe za hrano je tudi eden glavnih ciljev mojega poročila in tu želimo prispevati k temu, da 500 milijonov potrošnikov lahko računajo s tem, da bodo dobili zdrave kmetijske proizvode in da bo proizvodna trajnostna. Že danes do povdan smo o tem razpravljali za polski ministro za kmetijstvo, namreč da je naša naloga tudi ta, da se kmetijstvo udeleži energetske proizvodnje oziroma proizvodnje energije. Tudi to bo veliki ziv. Kar smo pa tudi zelo jasno podarili v našem poročilu in gospod komisar zagotovo se strinjate z nami, je ta, da želimo strukturo z dvema stebroma, to želimo ohraniti tudi v prihodnosti v evropski kmetijski politiki in želimo tudi, da se oba stebra jasno loči. Poenostavitev skupaj. SKP je rdeča nit skozi celo poročilo. Želimo sistem neposrednih plačil in tudi v drugem stebru eh, to velja, torej sistem, ki ne vodi do eh, dodatne birokracije. Kot dolgoleten poslanec vem, da včasih sploh ne upamo več izustiti besede zmanjšanje birokracije pri naših kmetih, kajti po vsaki reformi eh, je bil rezultat več birokracije. Zato bo naša skupna naloga, naloga komisije, parlamenta in sveta, da tukaj res potegnemo črto pod več birokracije. Birokracijo je treba zmanjšati in tu lahko najdemo dobre, dobra izhodišča. Lahko bi se recimo predstavljal, če je pregled tako pomembna tema, da pripravimo okrepe, ki se jih bo uvrstilo v naskrižno skladje. In če bomo potem določene točke izuzeli iz naskrižnega skladja, potem bi to vodilo do manj birokracije. Zakaj je treba oznake živali urejati preko um, navskrižnega no, skladja. Če bomo tukaj pospravili gnoj iz eh, navskrižnega no, skladja, če uporabim besede enega od kmetov, potem bomo tukaj res prišli do manj birokracije. Morda bi lahko, gospod komisar, vaše zakonodajne predloge preoblikovali v tej smeri. Potem zelo pomembna točka naših razmišljanj je bila, ker se nismo mogli dogovoriti o konkretnih številkah. so bile raz, razlike med državami članicami. In jasno mi je bilo, da ne moremo imeti eh, razlik, se pravi, manj kot 100 evrov na enem koncu in več kot 500 evrov na drugem koncu. In eh, tu moramo priti do nekih izenačitev in to brez nekih dolgih prehodnih obdobij, vse skupaj pa mora biti prijazno konkurenčnosti um, in najti moramo nek sistem, ki bo bolj sprejemljiv. Presenetilo pa me je, da niso razlike velike samo med državami članicami, ampak sem bil presenečen, ker so razlike znotraj držav. Če si recimo ogledamo Italijo, v Južni Tirolski plačajo 50 evrov na hektar, v Lombardiji pa 600-700 evrov, to tako ne more ostati. Torej more priti tudi do neke zanačitve znotraj držav članic in to pravim čisto jasno, ne da bi želel to, koga izpostavljati, da če bo tako ostalo, da bo do nekje na področju pridelave žita plačevali 600-700 evrov, druge pa samo 200, potem je to jasno skrivljanje konkurence znotraj Evrope in to tako ne more ostati. Tu morajo nekatere države članice opraviti svojo domačo nalogo. In tu bi iz vidika Nemčije rad tudi povedal, da smo v Nemčiji sklenili, da bomo do leta 2013 od poljedelskih um, področji in zelenih področji uh, preložili 1,5 milijard evrov in naši poljedelci so to sprejeli in tu ni nekih velikih razprav o tem. To vodi do več enakosti med državami članicami. Predvsem pa s tem travnine ne razvrednotimo. Potem smo zahtevali tudi um, odmik od zgodovinskih uh, kriterijev. Uh, in to je vse skupaj povezano. To smo tudi skupaj sprejeli, torej zahtevali smo tudi priznanje malih kmetov. Gospod komisar, tu vas čaka še kar nekaj dela. Meni ni uspelo, pri najboljši volji mi ni uspelo najti neke ureditve, kdo v Evropi, v 27 državah, kdo je mali kmet. Situacija v Latviji je čisto drugačna kot v Grčiji. Če tukaj vidim svojo bivšo kolegico. Uh, kar je v Latviji mala kmetija, je lahko v Grčiji že velika. Tudi tu so razlike med državami članicami veliko. Zato smo v poročilo zapisali, naj države članice v nacionalni odgovornosti najdejo neko ureditev, kar pa se zadeva zelenitve. Moje mnenje, moje lastno mnenje je, da moramo biti tudi tu pozorni, da bomo fleksibilni. Ukrepi morajo biti taki, da jih bodo države članice lahko izvajale. Bil sem v toku par dni na Siciliji in na Finskem. Državi sta tako različne, da bolj različne ne moreta biti. Na Finskem, ko smo odleteli in smo preleteli pokrajino, sem razmišljal, pa kaj Finci sploh želijo še zeleniti, saj je cela dežela čisto zelena kaj naj jim sploh še predpišem. Ko pa sem potem odletel iz Katanje, pa sem si mislil, kaj naj pa Sicilijanom predpišemo, kako jim lahko predpišemo 30 odstotkov zelenitve, če, tri, če naj bi 30 odstotkov postalo zelenih, potem moramo najprej tja dobaviti vodo. Ali pa bomo lavo črtali, drugače si sploh ne morem predstavljati ukrepov za Sicilijo. Kaj želim s tem povedati? Uh, moramo upoštevati raznolikosti v Evropi, če naj vse skupaj deluje. Potem pa še eno opombo v zvezi s trgi. Vsem je bila velika želja, da bodo ohranjeni tržni instrumenti v Evropi. To zahtevamo kot poslanci v vseh političnih skupin že nekaj let, ne samo v tem poročilu. Ne odpravite ukrepov za ureditev trga ljudi potrebujemo za krizne čase. Gospod komisar, hvaležen sem vam, da mislite v pravo smer in finančni um, fin osnutek, ki je v vašem načrtu, gre v pravo smer. Volumen sicer ne zadostuje, da bi res v tržnih krizah lahko posegali. Mislim, da moramo o tem še razpravljati. Tu potrebujemo več sredstev. Razpravljali smo tudi o ureditvi trga sladkorja, ki naj bi se podaljšala do leta 2020 in tr na trgu vina bi tudi moralo ponovno razpravljati o novem zasaditvi. Zahtevamo pa tudi, in mislim, da je to tudi zelo pomembna točka, pri G20 je bilo tudi, bil tudi predmet razprave, potrebujemo globalne rašitve za to, da bomo preprečili špekulacije z kmetijskimi surovinami. Do špekulacij bo vedno prihajalo, ampak če so to špekulacije finančnega gospodarstva, potem moramo to ustaviti, zato da ne bo do da ne bodo prihajalo do dobičkov na račun potrošnikov in kmetov. Pomen razvoja podeželja je tudi zelo pomemben vidik in o tem smo vedno znova razpravljali. Drugega stebra ne smemo um, oslabiti, moramo ga razgraditi, kajti ta stebr je zelo pomemben za to, da različno v različnih državah in regijah lahko upravljamo. Zahtevali smo tudi, da se območja z omenjenimi dejavniki še naprej podpirajo preko drugega stebra. Gospod Čiolo, se si. Pričakujemo vaše zakonodajne predloge. Kot parlament vas bomo spremljali in eh, pozivamo tudi uh, nacionalne parlamente, da tu prispevajo svoje zamisli. Zaključil bi s tem, kar je povedal tudi polski minister danes do povdan in to sem tudi sam vedno znova v preteklosti rekel in slišal že marsikatero kritiko na račun tega. Torej, če si ogledamo razlike med kmetijskimi politikami v Evropi, smo še zelo, zelo daleč od neke skupne kmetijske politike. In upam, da nam bo s to reformo uspelo, da bomo skupno kmetijsko politiko res um, spremenili v skupno. Hvala. Grazie, Hvala lepa, Albert. V redu, zdaj pa začnimo s prvim krogom razprave in sicer najprej bomo predali besedo predstavnikom nacionalnih parlamentov, spregovorili bodo trije eh, predstavniki nacionalnih parlamentov in en predstavnik Evropskega parlamenta. Začnimo pri gospe Mekintoš, predsednici Komisije za okolje, hrano in eh, podeželjski razvoj iz angliškega parlamenta, iz britanskega parlamenta. En Mekintoš, izvolite. Chairman. Can I... Dober dan. Moram reči, da eh, med različnimi poročili in eh, tudi eh, torej med našimi poročili in poročili Evropskega parlamenta najdemo veliko skupnih imenovalcev. Naj pozdravim tudi besede gospoda Desa, ki dejansko stremi za tem, da bi nekoliko omilili tudi določena pravila oziroma vprašanje in načelo navskrižne skladnosti. Sicer pa nekaterih vidikov se niso lotili niti nacionalni parlamenti, niti Evropski parlament. Predvsem, kar zadeva ukrepe za mlade kmete in mlade generacije in torej za prihodnost evropskega kmetovanja. Želim se osredotočiti na eno dejstvo in sicer, da smo združeni pri priznavanju, da varnost hrane je strateškega pomena. Hrana je res strateški element, je bistvo v naših razpravah in eh, nek, eh, nek izziv, tako kot smo mi zaključili v našem parlamentu, je ravno ozelenitev skupne kmetijske politike. Komisija se mora osredotočiti na neko uh, strategijo, ki naj bo zmagovita za vse, da povečamo proizvodnost proizvodnjo, hkrati pa naj povečamo tudi vzdržnost. Nadejamo si, da bomo lahko poenostavili stvari, odpravili določena administrativna bremena, zato da bomo lahko res zagotovili prave koristi za okolje, ne pa samo ona skrižna skladnost. In eh, prvič slišim v tem postopku soodločanja, da eh, dejansko Evropski parlament eh, želi obogatiti svoje sklepe z eh, prispevki nacionalnih parlamentov. To bo šlo v korist kmetov in vseh prebivalcev in seveda potrošnikov. Hvala lepa, Ann McIntosh. Hvala lepa tudi, ker ste se res eh, držali odmerjenega časa. Zdaj pa predajam besedo eh, predstavniku odbora za kmetijstvo iz italijanskega parlamenta, gospodu Rusu. Izvolite. mikrofon. Eh. Hvala, predsednik, gospod komisar, kolegice in kolegi. Skupna kmetijska politika ne sme biti zgolj neke vrste podpora za dohodke eh, neke nepomembne kategorije evropskih državljanov. Kmetijstvo je bistvena funkcija neke politične perspektive, ki verjame v Evropo, ki je sposobna porazvajati hrano, živila in sicer obsledljivosti in varnosti in to v vedno večji meri. To je tudi politični pristop, ki eh, ovrednoti plural lokalnost pri razvoju, tudi pri zaščiti različnih zgodovin in tradicij in krajev. Torej, to ni samo stvar nekih računic, ampak je neka potreba, neizogibna potreba, ki tudi predlaga nek model socialnega in etičnega razvoja. Tako da zaščitimo potrebo tudi modernih kmetijstev, kot je italijansko kmetijstvo in seveda potrebe tudi drugih kmetijstev. Zato ne bom ponavljal, kako pomembno pomembno je to, da je potrebno upoštevati inovacije, potem količino res m, pridelkov, ki jih je moč prodati in pri vsem tem ne moramo iti rakovo pot nazaj brez ustrezne poživitve, ki izhaja tudi iz modernih prijemov. Pozornost je treba osredotočiti tudi na nepoklicne eh, dejavnosti, s tem, da se zmanjšajo stroški za eh, posredovanja, ki včasih celo posre, presegajo evropska sredstva, ki jih kmetje lahko črpajo. Torej moramo znati proizvajati ob spoštovanju potrošnikov in okolja, moramo torej ovrednotiti izvor pridelkov in moramo torej tudi izpostaviti eh, odličnosti. Hvala lepa, gospod Ruso. Zdaj pa predajam besedo predsedniku odbora za kmetijske zadeve litvanskega parlamenta, gospodu Popinisu. Izvolite, imate dve minuti. Ačiū gerbimas pirmininkė, gerbimi kolegos, labai tikrai. Hvala, gospod predsednik, hvala, gospod kolegi, zahvaljujemo se vam za to srečanje. če si ogledamo prihodnost SKP, so ukrepi za zelenitev zelo ambiciozni. Ta sestavni del je zelo pomemben v skupnem okviru, ampak eh, potreba po kakovostnih živilih je tudi nekaj, česar ne smemo izpustiti s predočmi. Torej cilji zelenitve in pa varnost kako, oziroma zagotovitev kakovostnih eh, proizvodov. To sta dva dodatna pomembna cilja. Dodatni elementi, kot je element eh, zelenitev pri neposrednih plačilih, ni zelo temeljena podlaga, saj dodatni izdatki lahko vplivajo na celotno financiranje, posebej v državah, kjer še ni v zadostni meri obnovljena proizvodna osnova, neposredna plačila. Morajo biti prednostni cilj SKP, potrebna pa je tudi pravična metodologija pri porazdelitvi neposrednih plačil. S tem bomo lahko preprečili skrivljanje konkurence na skupnem kmetijskem trgu. Stare države članice imajo še vedno prednosti in eh, nove države članice so na slabšem. To nas zelo skrbi in skrbi nas prilagajanje neposrednih plačil do leta 2020. Mislim, da je v to obdobje bistveno predolgo. Hvala. Grazie, presidente. Hvala lepa. Zdaj pa predajamo besedo članom Evropskega parlamenta in sicer eh, članom tega odbora. Predajam besedo Martinu Ošlingu, ki je eh, vodja skupine zelenih v tem odboru. Izvolite. Gospod Hosling. Da, spoštovane kolegice in kolegi, lahko rečemo eno stvar. Skupna kmetijska politika je sedaj posem pod demokratsko kontrolo, odkar eh, lahko Evropski parlament so odloča o tem in eh, Široka podlaga pri skupnem osnutku poročila kaže tudi, da smo zelo ambiciozni. Rečeno je že bilo, da je eh, SKP pomembna, da mora postati bolj zelena in bolj pravična, tako je zapisano tudi v poročilu Alberta Desa. Eh, pred nami je pa seveda nekaj vprašanj in sicer vprašanje porazdelitve. To bo predmet razprave v naslednjem obdobju in sicer Eh, med eh, državami članicami in med kmetovalci sami. Treba je odkrito povedati, da obstaja eh, določena nepravičnost pri porazdelitvi. Parlament je tudi govoril o zgornjih mejah in mi smo se konec koncev dogovorili, da Eh, želimo pravzaprav pri večjih obratih eh, uvesti še določene pogoje za izplačevanje, naprimer eh, varstvo okolja in podobno, zavarovanje delovnih mest in podobne ukrepi. Torej 30 odstotkov za greening, za ozelenitev, to je nekaj, kar bo prav gotovo prispevalo k temu, da kmetijstvo pomaga eh, varovati podnebje in zagotavlja ustrezno biotsko raznovrstnost. In seveda moramo za vse te naloge dati kmetijstvu tudi sredstva. Mislim, da moramo vsem odkrito razpravljati in mi se moramo tudi vprašati, ali lahko kmetijstvo eh, poveča svojo storilnost za 70, eh, da, da naredi in proizvede 70 odstotkov eh, za svetovne prehrane, eh, hkrati pa imamo tudi pri nas veliko odpadkov in podobno. Torej, mi potrebujemo za kmetijstvo trajnostno raziskovalno politiko. Riprendiamo coi parlamenti. Hvala lepa, Martin. Zdaj predajmo ponovno besedo nacionalnim parlamentom. Predajam besedo gospe Baceli, ki je že bila naša kolegica tu v tem parlamentu, bivša ministrica za kmetijstvo in zdaj predstavnica v nacionalnem parlamentu. Izvolite. Eh, eh, hvala lepa. Eh, torej, sedanjemu novemu predsedstvu sveta želim veliko uspeha. Pred vami je zelo veliko nalog. Čestitke in zahvala tudi gospodu Desu, ki je predstavil zelo pomembno poročilo, kjer izpostavlja tudi vlogo Evropskega parlamenta v smislu soodločanja z drugimi institucijami. Nihče med nami ne verjame, da bo uh, eh, SKP v obdobju 2014 do 2020 ista kot v uh, zadnjih desetih letih. Evropa sedaj sledi novemu uh, modelu gospodarskega upravljanja in razpravljamo seveda tudi o financiranju evropskega proračuna. Uh, tu se tudi opiramo na nov model. Uh, In upam, da bomo našli tudi nov finančni sistem, naprimer, da bo prišlo tudi do obdavčitve eh, finančnih eh, transakcij. Eh, naj povem, kaj mi ugotavljamo kot eh, grški parlament. Eh, Eh, torej, kakšne so strahovi kmetovalcev? Eh, evropski kmetovalci, niti grški eh, kmetovalci, ne razmišljajo zgolj o podporah, eh, bolj jih zanima povečanje produktivnosti in eh, nadzor v celotni proizvodni verigi. Kdo bo to upravljal, kdo bo to usmerjal? To bodo aktivni državljani, ki ne bodo usmerjali samo varstvo okolja, temveč eh, tisti, ki potrebujejo seveda tudi kmetijske proizvode. Torej, mi smo sedaj eh, v nekem okviru, kjer eh, obstaja velika konkurenca in če dalje bolj pomembno je vprašanje stroškov proizvodnje. To je kriterij, ki ga moramo uporabiti tudi pri eh, dajanju podpor, naprimer goriva in podobno. Vse to vpliva na ceno proizvodnje in eh, to je treba tudi upoštevati pri obdavčitvi kmetovalcev. Mi moramo sedaj eh, pripraviti strukturne programe, eh, ki jih bodo pripravile različne delegacije iz nacionalnih parlamentov in tudi različni eh, odbori. Hvala lepa, zdaj pa predsednik Senata Republike Češke, gospod Mastalir, izvolite. Vážený pane predsedajúci, vážené kolegyne. Spoštovani predsednik, gospe in gospodje, najprej se želim zahvaliti organizatorjem tega sestanka, ki je po mojem mnenju zelo pomemben. Mislim, da moramo okrepiti parlamentarno razsežnost v razpravi o reformi SKP-ja. Naj nakratko predstavim eh, stališče Češkega senata. Češki senat se z eh, SKP-jem dolgoročno ukvarja, mi tudi stalno analiziramo uh, ključne evropske uh, Eh, dokumente in opravljamo konsultacije z vlado in tudi predstavniki kmetov. Glavni skupni cilj SKP-ja je eh, cilj, ki sta ga opredelila komisija in parlament. In sicer SKP mora poskrbeti za dobro proizvodnjo hrane, za trajnostno upravljanje naravnih verov, treba je seveda omejevati eh, podnebne spremembe in zagotavljati uravnovešen razvoj. Prejšnji teden smo razpravljali o sporočilu komisije o bodočnosti SKP-ja do leta 2020 in mnenje Češkega senata je isto kot naše vlade. Mi menimo, da mora proračun ostati na dosedanji ravni in 80 odstotkov naj eh, bi ostalo v prvem stebru, 20 odstotkov v drugem stebru. Eh, torej v prvem eh, stebru 80 odstotkov za aktivne kmetovalce in 20 odstotkov za ukrepe ozelenitve. Eh, imamo pa seveda tudi določene točke, kjer se ne strinjamo. Tu, naprimer, gre za vprašanje zgornjih eh, meja. Eh, poprečna velikost naših kmetij je 77 hektarjev, to je največja poprečja velikost. Se pravi, omejitve na vzgor bi seveda vplivale na češke kmete. Torej, ta predlog za eh, češki senat ni eh, sprejemljiv. Mi bi se strinjali tudi s sofinanciranjem v prvem stebru in z eh, prehodnim obdobjem po letu 2013. mi bi se strinjali z prehodnimi sistemi, ki bi omogočili nediskriminatorno porazdeljevanje sredstev med državami članicami. Tu potrebujemo enakost, objektivne kriterije in mi bomo natančno spremljali predloge za reforme SKP. E Hvala lepa. Zdaj pa predajam besedo gospodu Grimahdu, predstavniku nacionalne skupščine iz francoskega parlamenta. Oh, eh, hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa tudi komisarju eh, Čološu in gospodu Desu za eh, njuno vizijo SKP-ja. Torej, tu gre za naslednje. Tu imamo določene ambicije. Ambicija je, da se zagotovi prehranska varnost, potem pa imamo proračunske ambicije. Treba je zagotoviti dovolj sredstva in treba se upirati red nacionalizaciji SKP-ja. In eh, tretjič, mi nočemo plačevati dvakrat, naprimer v. Uh, multilateralnih pogajanjih in v bilateralnih pogajanjih eh, smo naprimer dosegli večji eh, napredek kot eh, drugi. In potem pa uh, naslednja točka, to je trajnostni razvoj. Uh, jaz eh, si seveda želim ohranjanje ravnovesja med obema stebroma in strinjamo se tudi z ozelenitvijo v prvem stebru pod pogojem, da bo tu šlo za preproste ukrepe, usklajene, ki se uporabljajo povsod v Evropski uniji. Tretja prednostna naloga je reguliranje, eh, skupna zakonodaja, tu ne smemo biti minimalistični, temveč tu moramo biti inovativni in potrebujemo bolj eh, eh, fleksibilne tržne instrumente, in ko je potrebno, moramo imeti ukrepe za usmerjanje ponudbe in eh, moramo seveda upoštevati možnosti skladiščenja eh, javnega in zasebnega skladiščenja. Potem pa še nekaj specifičnih vprašanj. Najprej eh, reja živali. Živinoreja bi lahko zašla v velike težave in tu moramo ohranjati še popolno podporo in Mi se strinjamo s specifičnimi eh, določili iz prvega stabra glede območij z omejenimi dejavniki, zlasti gorske regije so tu eh, pomembne in mi želimo tudi, da bi eh, specifične značilnosti ultraperifernih regij tudi ustrezno upoštevali. Hvala lepa. E Hvala lepa. Zdaj so na vrsti spet predstavniki Evropskega parlamenta, sicer našega odbora, gospod Dorfman, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da sedaj živimo v zelo zanimivem obdobju. Dve stvari bi omenil. O eni je gospod Dese že govoril in sicer gre za porazdelitev sredstev v prvem stebru znotraj držav članic. E, tu v tem parlamentu in tudi v javnosti govorimo zelo veliko o porazdelitvi med e, državami članicami, zlasti e, med novimi in starimi državami članicami. Vendar veliko večja so neskladja znotraj držav članic in o tem moramo govoriti. Ta problem moramo obvladati, kaj ti v mnogih državah članicah eh, najbolj ugodne lege prejemajo najviše podpore. In eh, tisti, ki to na koncu plačajo, to so davkoplačevalci, to tudi vidijo in zaradi tega tudi ne sprejemajo naše politike. Druga stvar, v zadnjih letih smo imeli eh, zelo liberalno kmetijsko politiko. Eh, in zaradi tega smo sklenili, da bomo vse mehanizme reguliranja, kvote za mleko, eh, sladkor, pravila za vinogradništvo postavili pod vprašaj oziroma mi želimo, da se vse te eh, stvari iztečejo. Naš odbor je bil pred kratkim tudi v ZDA in minister nam je tedaj rekel, da v ZDA razmišljajo o sistemu reguliranja mlečnega sektorja, ker pač trgu ni uspelo regulirati tega sektorja. Mi pa sedaj razmišljamo o tem, da bi končali eh, to reguliranje. Torej, mi moramo seveda razmisliti o preveč liberalni eh, politiki. Menim, da ni treba ohranjati dosedanjih metod, vendar eh, prav tako ni prav, da bi eh, Eh, se odpovedali vsemu, kar se je v zadnjih desetletjih tudi dobro obneslo in ne smemo prepustiti vsega svobodnemu trgu. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Dorfman. Vračamo se k nacionalnim parlamentom. Predajam besedo gospodu Lindermanu, predstavniku Bundesrata. Izvolite. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. Svet in parlament. EU se zauzemata za močno SKP. To je tudi cilj nemškega bundesrata. E, ko s področjem izzivom bomo le, če bomo ohranili proračun za kmetijsko politiko v EU na dosedanji ravni. Dejstvo je, Eh, da je to zelo pomembno pri predvidenih prerasporeditvah med državami članicami moramo biti zelo previdni. Neposredna plačila predstavljajo v Nemčiji 60 odstotkov vseh eh, dobičkov za kmetovalce in zaradi tega moramo biti zelo previdni. Že danes eh, imamo ločevanje plačil od proizvodnje in Eh, plačila so vezana na varstvo živali, okolja in podobno in ukrepe iz ozelenitve moramo tudi pravilno izbrati in ozelenitev naj bi prinesla dodatne koristi in eh, na ta način bo družba bolje sprejemala SKP in seveda ne smemo eh, dovoliti dodatne birokratizacije zaradi ozelenitve. Eh, mi moramo pač eh, pravila poenostaviti. Eh, Nemčija je že marsikaj postorila pri izvajanju sedanje SKP-ja in sicer uh, uveljavilo se je enotno plačilo za uh, njive in za travnike in uh, na vsak način želimo uh, okolju prijazno kmetijstvo. Po tej poti naj gre tudi eh, reforma SKP-ja. Mi potrebujemo konkurenčno in trajnostno kmetijstvo, ki eh, se bo lahko usmerjalo po trgu. Eh, dejstvo pa je, da naj pravila samo omogočijo sprejemanje določenih struktur. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa bo spregovoril predstavnik nizozemskega parlamenta in sicer prejem besedo gospodu Gucmansu. Eh, eh, hvala lepa, gospod predsednik. Eh, Spošto vane kolegice in kolegi iz parlamentov, razprava o SKP-ju je zelo pomembna za Evropski parlament. Za evropsko podeželje, pa tudi za dohodek eh, naših eh, kmetov in rejcev. In zaradi tega se moramo o marsičem pogovarjati. Mi iz Nizozemske imamo iste skrbi kot drugi glede cen, ki jih eh, dosegajo pridelovalci v primerjavi z drugimi v živilski verigi. Torej, primarni proizvajalci so dosti krat eh, stisnjeni na rope in eh, zaradi tega želimo, da bi konkurenca bila bolj pravična. Eh, peščica velik velikih eh, odjemalcev določa prihodnost naših kmetov in tudi politiko. In to ni pravilno. To pravim eh, tudi gospodu Čološu. Tu gre za eh, spreminjanje zakonodaje o konkurenci in to je treba tudi upoštevati pri reformi SKP-ja. Zdaj pa predajam besedo predstavnici švedskega parlamenta, gospa Blüden.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 Eh, dragocene uvode, ki smo jih slišali danes. Slišali smo, kaj so veliki izzivi, podnebje, okolje, povečanje števila prebivalstva. Če želimo temu biti kos, potrebujemo celovit pristop za kmetijstvo. Mi moramo povečati povezave med okoljem, podnebjem in kmetijstvom. In ministri in komisarji morajo tu eh, sodelovati dosti bolj intenzivno. Mi menimo, da je treba Eh, kmetovalcem plačati za kolektivno korist, ki jo prinašajo. Tu gre za zaščito podnebja in biotsko raznovrstnost. Eh, za nas je zelo pomemben drugi stebr, eh, razvoj podeželja. Kmetijske raziskave in razvoj so seveda zelo pomembne za prihodnost. Govoriti pa moramo tudi o tem, kako lahko Evropska unija prispeva k Eh, zagotavljanju trajnostnega kmetijstva tudi v državah tretjega sveta. Mi potrebujemo pravičnost pri porazdelitvi med eh, posameznimi državami in eh, tudi perspektive držav je treba izpostaviti. Poleg tega potrebujemo dobro upravljanje s proračunom. To je za nas vse zelo pomembno. Bene, adesso do la parola. Redo besedo predajam predstavniku Evropskega parlamenta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 konkurenco. E, mi smo odprli naš trg, ko smo postali člani Evropske unije, odpovedali smo se carinam, davke smo prilagodili. Posod smo dopustili svobodno konkurenco, vendar ne na področju kmetijstva. Litva je spodbujala kmetovalce naj se odpovedo kmetovanju. Eh, spodbujala jih je naj pridejo na druge sektorje in zaradi tega imamo sedaj pri nas na deset tisoče brezposelnih, zlasti med eh, mladimi, tla so pa zapuščena. Naši potencijalni kmetje delajo v mestih, v restauracijah kot pomoč, pomočniki, kot pomožno osebje. Uh, Jaz eh, pozdravljam reformo SKP-ja in tudi prepričan sem, da bo Poljska kot predsedujoča država svetu uresničila svoje cilje in da bo skupaj SKP postala bolj pravična. E, plačila je treba bolj pravično porazdeliti. Treba je zagotoviti delovna mesta za ljudi, ki so zadovoljni s svojo dejavnostjo in ki nam tudi e, v mnogočem koristijo. Mi smo si zastavili e, visoke zahteve za varnost živil. Eh, kljub samo pa kupujemo mnoga živila v tujini in eh, ne vemo, kako je z kakovostjo teh živil. Truditi se moramo, da bo naša SKP odprta, pa vseeno dovolj regulirana. Zagotoviti moramo, da bo eh, kmetijstvo še naprej zagotavljalo delovna mesta v Evropski uniji. Adesso... Hvala. Besedo predajam ponovno nacionalnim eh, parlamentom in sicer predsedniku eh, odbora za evropske zadeve, gospodu Ljegisu iz Latvije. Pirms vēlos pateikties Eiropas parlamentam par to, ka sasauc šīs dienas sanāksmi, lai nacionālajiem parlamentiem. Hvala lepa Evropskemu parlamentu, da ste sklicali ta sestanek, da lahko nacionalni parlamenti sodelujejo v razpravi o e, skupni e, kmetijski politiki. Mi pozdravljamo e, sporočilo komisarja Čolaša. Mi smo zahtevali reformo sistema neposrednih plačil, to naj bi temeljilo na objektivnih kriterijih in velika razhajanja v plačilih na hektar. Med med državami članicami naj bi se zmanjšala. Torej, sedaj smo prejeli tudi drugo sporočilo komisarja o eh, večletnem eh, okviru eh, do leta 2020. To je podlaga za razprava. Žal, zadnje predloge o finančnih perspektivah sistema neposrednih plačil ne bodo eh, spremenile v tem smislu, da bodo eh, bolj konkurenčna in pravična. Razlike eh, med državami članicami bodo še vedno neproporcionalne. Treba je torej zagotoviti večjo skladnost in sicer od leta 2014 naprej bolj bogati kmetje na zahodu Evrope dobijo bistveno več denarja kot eh, kmetje ob, eh, v balskih državah oziroma na vzhodu in to eh, ni več spremljivo. Latvijski parlament je pred poletjem tem eh, se pravi ta četrtek sklical izredni sestanek in mi bomo tu izrazili našo zaskrbljenost in proračunski predlogi morajo biti še usklajeni in treba se je treba bedeti nad čim večjimi eh, razkoraki ki med eh, našimi kmetovalci. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa je na vrsti eh, nacionalna skupščina eh, Bolgarije. Predajmo besedo gospod Ivančevi. Uvaženi kolegi, obšta selskopanska politika predsednik, kolegice in kolegi. Skupna kmetijska politika je izredno pomembna za bolgarsko kmetijstvo in Bolgarija kot relativno nova članica Evropske unije bi želela ustrajati na tem, da moramo imeti enoten pristop k sistemu neposrednih plačil, tako da vsi eh, evropski kmetje so obravnavani na enak način. Menimo, da plačila za Bolgarijo bi morale doseči raven do leta 2014, ne pa do leta 2016. To ne bo breme za evropski proračun, ampak bo jasen znak za bolgarske kmete, da jih obravnavate enakopravno in da so enakopravni partneri v enotnem evropskem trgu. Dodatna pomoč za zelenito kmetijstva bo zelo koristna to, da ne bi smela, ne bi smela pomeniti prekrivanja s plačili iz drugega stebra. Mislimo, da ta komponent, to komponentno je treba financirati s tem, da zagotovimo dodatna finančna sredstva za neposredna plačila. Tudi menimo, da ta pomoč mora biti zagotovljena samo aktivnim kmetom. Pojem aktivnega kmeta je treba boljše opredeliti in posebni nacionalni kriteriji morajo biti oblikovani. Tudi podpiramo možnost Eh, pomoči eh, za male kmete in smo prepričani, da bi morali izoblikovati poseben pristop v obliki enotnega plačila iz nekega skupnega sklada zunaj finančnega svežnja Evropske unije. Hvala. E Hvala lepa, zdaj pa je na vrsti predstavnik eh, malteškega parlamenta, besedo predajamo gospodu Mitsudu. Dve minuti. President. Eh, eh, Hvala lepa, predsednik. Želel bi spregovoriti o nekem novem merilu za plačila. V splošnem mislim, da spodbude za mlade, kmete, za raziskavo in za okolje. To mora biti najpomembnejšo merilo pri reformi SKP-ja. Vsekakor pa želim povdariti še nekaj drugih vidikov. Mm, sicer z ozirom na naša gledanja. Mislimo, da SKP mora doseči ustrezno ravnovesje, boljše ravnovesje v primerjavi s tistim, ki ga imamo zdaj. Starejše države članice in relativno nove države članice, kot je tudi Malta. Torej, med tem je treba doseči boljše ravnotežje, ravnovesje. Druga stvar, gospod predsednik, je naslednja. Moramo pomisliti tudi še na nekaj drugega in sicer na veliki, velika razkorak, ki obstaja med večjimi eh, kmeti in malimi kmeti mali kmetje večkrat sploh niso niti seznanjeni z možnostmi, s katerimi razpolagajo in sploh nimajo sredstev, eh, da uresničujo nove prijeme. To zaradi eh, birokracije, zaradi zapletenih predpisov, zaradi zapletenih postopkov. Ta bremena je treba zmanjšati. In še tretja stvar, ki jo želim izpostaviti, zadeva nekatera razmišljanja, razmišljanja eh, v nekaterih državah, kjer nekateri mislijo, da eno pravilo mora veljati za vse. Na Malti Mali kmetje so zapostavljeni, kajti upravljajo svoje dejavnosti v, eh, prikraj, na prikrajšenih območjih, ampak morajo konkurirati velikim kmetijam, velikim eh, kmetovalcem drugot po Evropi. Zato večkrat eh, prihaja tudi do uporabe delovne sile iz Afrike. Eh, želel bi, da se upoštevajo tudi ti vidiki, ki so relevantni za manjše države članice. Moram omeniti, da. V našem primeru, ko gre za res zelo majhne kmetovalce, bi morda lahko celo izgubili eh, sploh eh, to panogo in to, ta, ta dejavnik je treba absolutno poštivati. Hvala. Hvala lepa. Zdaj prehajamo spet k Evropskemu parlamentu. Gospod Anjo, izvolite. Hvala lepa, predsednik. Naš parlament je spregovoril o raziskavah, ampak nima smisla spodbujati raziskav, če potem rezultati ne bodo sprejeti in če rezultati so zablokirani zaradi delovanja zelenih aktivistov treba je torej razmisliti, kaj ti drugače evropski, predvsem britanski kmetovalci bodo vedno eh, bolj na izgubi. Dejansko prihaja tudi do a, eh, a, eh, globalnega segrevanja zaradi emisij, a, ki jih povzroča ponekod živinoreja, ponekod po svetu. A, dejansko, v resnici pa smo ugotovili, da v zadnjih treh letih ni prišlo do nikakršnega povišanja temperature, čisto nasprotno prišlo je do pozeb in torej očitno nekaj ni v redu. In tudi naj se, omej, naj, naj se dotaknem tudi vprašanja ptic v kletkah. tudi če, se, če komisija se ne bo lotila tudi tega vprašanja, potem bodo britanski kmeti imeli občutek, da njihova prihodnost ni varna. In seveda, predsednik, tega smo se že dotaknili večkrat, ampak to sem želel eh, obnoviti v nekaj sekundah. Hvala lepa, gospod. EU, moramo res biti za zgled kot evropski parlamentarci, ko se pač držimo časa, ki ga imamo na voljo. Prehajamo ponovno na nacionalne parlamente, na vrsti je Finska. Besedo predajam predsedniku odbora za kmetijstvo in gozdove, gospodu Lepi. Dve minuti, izvolite. Jotte ja, arvoisa komisar, hyvät kollegat. Hvala lepa. Dobar dan, gospod komisar, kolegice in kolegi. Najprej naj se vam zahvalim za vaše odlične uvodne besede. V prihodnje Evropska unija bo potrebovala učinkovito skupno kmetijsko politiko, ki bo morala računati na zadostna finančna sredstva. Želj, moramo prilagoditi pogoje, v katerih bo lahko kmetijstvo delovalo vse posod po celi Evropski uniji in torej tudi v bolj prikajšanjih ali naravno ali območjih ali območjih z naravnimi omejitvami. Torej, eh, ponekod možnosti za upravljanje kmetijstva so zelo omejene. Zaradi tega je treba predvideti ustrezno pomoč za to, da se odtehtate naravne omejitve. To je nujno v prihodnje. SKP bo moral temeljiti na dveh, dveh stebrih in sicer pomoč za okolje in pa tudi ustrezna pomoč in nadomestila za naravne omejitve. E, plafon 250 evrov na hektar bi bilo potrebno ali odstraniti ali e, povišati. Potrebno bo tudi predvideti objektivna merila, ko gre za določenje kriterijev in metod izračunavanja. Kar pa zadeva elemente, eh, ki zadevajo pomoč za, a, a, za prijeme, za zelenitev gospodarstva, seveda bo treba odpraviti nepotrebna bremena in stroške, kajti to bo drugače bo šlo na škodo teh kmetov. Veliko smo govorili tudi o pravičnosti, enakopravnosti na trgih. To so eh, nujne prvine za to, da pridelki, ki so uvažajo v Evropo, bodo eh, morali, torej tudi ti pridelki bodo morali spoštovati iste kriterije, kot so tisti, ki jih usiljujemo nam samim. Torej, to pomeni pravičnost. Potrebno je zahtevati tudi ustrezne označevanje, ustrezne torej, eh, etikete in eh, oznake, ne samo za Evropo, ampak za cel svet. Hvala lepa. Hvala. Zdaj pa predajamo besedo eh, nemškemu predstavniku in sicer predsedniku odbora za kmetijstvo, hrano in potrošnike iz Bundestaga, gospodu Bulmanu. Izvolite. Ja, Spoštovani gospod predsednik, kolegice in kolegi, večina člano tega parlamenta. Eh, in tudi kolege v Bundestagu podpirajo kompromis, ki ga je predstavil kolega Des. SKP je bila zelo uspešna za Evropsko skupnost, zlasti seveda tudi za Nemčijo. Mi imamo zelo učinkovito kmetijstvo v skoraj da vseh regijah eh, Nemčije. Mi smo usmerjeni v eh, izvoz, proizvajamo na visok nivoju upoštevamo varstvo živali in proizvodnja je v glavnem trajnostna zelo previdni moramo biti, ko govorimo o pripravi sredstev v Nemčiji, kajti mi imamo eh, probleme in eh, če govorimo o finančnih sredstvih, mnogi to postavljajo pod vprašaj. No, mi moramo poskrbeti za bolj pravično porazdelitev. Eh, ne more biti, da bi Nemčija veliko plačevala veliko na uh, hektar uh, oziroma da bi dobivala druge države, bolj šibke regije pa bi prejemale manj. Eh, osebno mislim, da če se odpira pot, kot je to tu eh, začrtano, da bomo pravzaprav potrebovali davčnega svetovalca, eh, ki bo poskrbel, da eh, bodo obrati ostali pod to zgornjo mejo in bojim se tudi, da na uh, tej poti tudi ne bomo dobili dovolj uh, delovne sile za kmetijstvo. Uh, ozelenitev ni tako pomembno vprašanje. V Nemčiji je zelo veliko uh, površin uh, v uh, Naturi 2000 ali pa spada. Uh, med zašitna področja za florofauno habitat in Seveda pa je pomembno, da se zagotovi tudi pomoč v krizah. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa predajamo besedo uh, poslanski zbornici iz Luksemburga. Besedo predajamo eh, osebi, ki jo vsi dobro poznamo v Evropi. Mislim, da je že zabeležil rekord, kar zadeva uh, izvajanje funkcije kmetijskega ministra. Izvolite, gospod Bodan. Hvala lepa, moram reči, da a, je današnja seja izredno zanimiva. Zelo blizu smo mnenjem, ki jih je izrazil a, tudi kolega iz Evropskega parlamenta, gospod, torej besedem gospoda Desa. Tudi mi smo torej za neko močno skupno kmetijsko politiko, ki, na, ki naj. A, koristi ustrezna sredstva in torej finančne perspektive, tako kot jih je oblikovala komisija, so sicer dobra podlaga za pogajanja na tem področju. Krati podpiramo tudi prednost, ki jo je treba zagotoviti eh, strani SKP-ja, kar zadeva prehramno varnost. Eh, torej tudi mi zasledujemo kakovost hrane, ki naj, ki naj jo proizvajamo na vzdržen način in smo mnenja, da je, da je, da je bistveno da, da ta politika gre v to smer in da tudi cilji strategije Evrope 2020 se eh, ustrezno spoštujejo tudi prek skupne kmetijske politike. Zato smo naklonjeni nekemu pravi, neki, pra, neki pravični porazdelitvi neposrednih plačil, ki so nekaj nujnega, so bistven del dohodkov naših kmetov. To je treba osredotočiti predvsem na aktivne kmete in smo naklonjeni neki skupni kmetijski politiki, ki naj bo trajnostna, ki naj spoštuje okolje in ki naj spoštuje naravne vire in smo mnenja, da to je treba doseči z pomočjo sredstva iz drugega sredstva, raje kot iz prvega eh, stebra. In eh, tudi, kar zadeva tudi 30 odstotkov neposrednih eh, plačil, to bi moralo biti vezano tudi na okoljske ukrepe, ampak mimo trenutnih pogojev lahko povemo, da v Luksemburgu imamo veliko tudi ukrepov, ki so okoljske narave iz drugega sredstva, veliko kmetov sodeluje pri tem in ti delež teh uh, ukrepov je že vključenih v prvi stebr, ne da bi se neposredna plačila povečala in to predstavlja 30 odstotkov celotnega dohodka naših kmetov. Uh, Sicer te, s tem se ne bi mogli več okoristiti v okviru drugega stebra in zato bo treba najti neko uh, rešitev za tiste, ki so si veliko prizadevali na področju okolja v okviru drugega stebra, ampak seveda naj to ne gre na škodo, torej vključevanje v prvi streber naj ne gre na škodo teh uh, kmetov. Kar zadeva tisti a, eh, delež, ki bo vključen v neposredna plačila za a, eh, manj, a, eh, torej za prikrajšanja, a, prikrajšanja območja, ta delež je vključen v neposredna plačila, ne da, ne da bi. A, Ten, ten, te, ta neprosena plačila povečane, to bo šlo tudi na škodo naših kmetu, zato je treba najti neko rešitev v tej problematiki, najti določeno prožnost, kar zadeva ukrepe, ki na jih ustrezno vključimo tako v prvi kot v drugi stebr. Hvala lepa. Grazie, e andiamo... Hvala lepa, Fernand. Zdaj pa ponovno prehajamo k avstrijskemu Bundesratu. Pred, predajam besedo gospodu Prenederju, predsedniku odbora za kmetijstvo. Vsicinda, Hvala lepa, predsednik. Hvala tudi za ta posvet, ki nam daje možnost, da povemo naše stališče. Čestitam Evropskemu parlamentu, hkrati pa se mu zahvaljujem, ker se je jasno izrekel za to, da morajo sredstva za neposredna plačila ostati na sedanji ravni, kajti le tako je možna SKP in le tako bomo lahko potrošnikom v Evropi razložili, da bodo tako dobili dobro, zdravo in kakovostno in trajnostno um, hrano, ki bo tudi v skladu z proizvodnimi stroški. Kar se tiče razlik med eh, plačili, moram reči, da je potrebna. Potrebno več pravičnosti Vendar pa je treba upoštevati tudi različne ravni plač, okoljske standarde tudi in seveda tudi različne geografske danosti in pa tudi um, negativne stvari, ki vplivajo na proizvodnjo. Moramo zagotoviti, da bo kmetijstvo konkurenčno, moramo tudi izravnati nihanja cen. To je možno z javnimi skladišči in drugimi okrepi, ki so namenjeni kmetom, kajti stabilnost cen omogoča dolgoročne naložbe v kmetijstvu in s tem odpira perspektive mladim kmetovalcem. S tem pa je tudi zagotovljena varnost oskrbe za potrošnike. Pri zelenitvi razmišlja tako kot luksemburški kolega. V Avstriji imamo zelo zeleno kmetijstvo in eh, ukrepi za zelenitev morajo biti takšni, da jih bodo lahko izvedle vse države v Evropi. Poleg tega pa morajo biti na razpolago še bolj ambiciozni programi, zato da bo lahko, naprimer, avstrijsko ekološko kmetijstvo, ki je zelo dobro razvito, tudi pozitivno profitirano. Mednarodno smo se zelo odprli, morda bi moralo kmetijstvo postati bolj regionalno in s tem bolj evropsko. Hvala. Grazie, e adesso... Hvala lepa, zdaj se vračamo v Veliko Britanijo in sicer spregovoril bo v imenu zgornjega doma gospod Lord Carter, predsednik odbora za kmetijstvo, ribištvo in okolje iz zgornjega doma. Izvolite. Uh, predsednik, komisar, minister, kolegice in kolegi. Naj se vam najprej zahvalim, eh, predsednik, za vaše povabilo na današnje srečanje, da razpravljamo o tem, tej pomembni temi v tem ključnem trenutku. Naj se tudi zahvalim komisarju, ker si je vzel čas in se nam je pridružil. Moj odbor iz eh, zgornjega doma britanskega parlamenta je objavil poročilo o inovacijah v evropskem kmetijstvu. Pokrivali smo številne teme in vprašanja, seveda smo se zazrli tudi v prihodnost skupne kmetijske politike. Prijeli smo veliko število uh, predlogov in ne se navežem samo na en tak predlog, to bom citiral. Nekdo uh, trdi, da v Evropi sedimo in pravimo, da je kmetijstvo staro gospodarstvo in da pač uh, Eh, se eh, opravlja v sovražnem okolju. Eh, mnogi mislijo, da moramo opravljati stvari še vedno po starem kot v 19. stoletju, ker je to nekaj pozitivnega za okolje. Ampak to je strateška razprava. Evropa trdi, da lahko dejansko poskrbimo za hrano za 500 milijonov bogatih evropejcev ali pa, da pač moramo poskrbeti tudi za morda kitajske potrošnike, ki so začeli počasi tudi jesti meso. In torej dejansko tukaj gre za vprašanje inovacij tja do leta 2020, tako kot je zapisano v strategiji in v inovacijskem partnerstvu za trajnostno in vzdržno kmetijstvo kmetijstvo in inovativno kmetijstvo. In eh, torej naj se navežem tudi na besede direktorata za eh, raziskave eh, in sicer, da je treba spodbuditi tudi te vidike. Ko govorimo o SKP-ju, potem seveda moramo spodbuditi novosti, ampak s tem tudi, da skrčimo proračun in eh, sredstva je potrebno nameniti iz eh, prvega stebra v inovativne dejavnosti iz drugega stebra. Eh, ko govorimo o inovativnih tehnologijah, seveda možnosti že obstajajo, obstajajo tudi ustrezni programi, moramo poskrbeti za več svetovalnih služb za kmete, zato da bodo lahko kmetje prevzeli to v svoje roke. Torej, ta, te vidike je treba potisniti na vrh našega programa, našega političnega nacionalnega programa, moramo torej spodbuditi inovacije v evropskem kmetijstvu in to je treba spoštovati eh, na eh, ravni celotnega eh, komisarskega kolegija. Hvala. Grazie, Lord Carter. Hvala lepa, gospod Carter. Sedaj pa prehajamo k francoskemu senatu. Z zadovoljstvom predam besedo gospodinu predsedniku odbora za gospodarske zadeve in trajnostni razvoj, gospodu Emeringu. Izvolite. Gospod in gospodje, nekogar ne bom presenetil, če rečem, da reforma SKP-ja je za Francijo in za francoski senat eh, tema, ki je ključnega pomena. Eh, dejansko mi smo zauzeli stališče do sporočila komisije in SKP z eh, reformami je izgubila sicer skozi čas svoj svojo kredibo, kredibilnost in je obubožana. Eh, SKP mora biti neka prava skupna politika, eh, na katero mora biti Evropa ponosna. Kmetijstvo služi za to, da zagotavljamo prehrano, zdravo prehrano za naše prebivalstvo in da zagotovimo tudi obstoj okolja, ki je naše skupno premoženje za celotno družbo in ki jo je treba zaščititi. To nas je privedlo do nekega predloga in sicer, da ponovno zgradimo SKP na dveh jasnih stebrih. Prvi steber gospodarske narave, ki je usmirjen v neko kakovostno in varno kmetijsko proizvodnjo in eh, ki se osredotoča tudi na dohodke kmetov. Drugi steber, ki ima bolj teritorijalno in okoljsko naravo. Torej, to, to stališče nas je privedlo do tega, da smo izrazili določene rezerve, kar zadeva zelenitev prvega stebra. Ne gre za spodkopavanje eh, okoljskih eh, vidikov, ampak da postavimo stvari v pravi okvir. To stališče je izraženo v poročilu, ki je bilo objavljeno oktobra 2000. 2010 in ki je tudi zajeto v današnjem gradivu. Um, poleg tega smo zauzeli tudi stališče do uh, sporočila komisije. Nacionalni parlamenti imajo to uh, poslanstvo in zato menimo, da bomo močnejši, če bomo delovali skupaj danes bolj kot včeraj. Ni uh, ustreznega mesta za uh, take, ki želijo delovati osamljeno. Naša vlada je to razumela, parlamenti morajo tudi to razumeti. Posebej ponosen sem na tem, da francoski parlament in nemški bundestag sta prišla do skupne izjave v zvezi z SKP. Cilj uh, varne prehrane in zdrave prehrane je strateškega pomena. Potrebujemo konvergenco uh, na teh področjih in uh, moramo torej se predvsem vreči torej moramo opustiti sistem eh, zgodovinskih oziroma preteklih plačil in eh, moramo se sredotočiti na varnost. To parlamentarno sodelovanje je samo prvo od mnogih, upam, delamo tudi, sodelujemo tudi španskim eh, parlamentom, z italijanskim senatom in smo odprti seveda za vse ostale parlamente. Hvala lepa. Hvala, predsednik. Predajmo besedo zdaj romunski poslanski zbornici in sicer predsedniku odbora za kmetijstvo in gozdove, gospodu Fuji. Izvolite. Domne presidente, domne komisar. Spoštovani predsednik, spoštovani komisar, zahvaljujem se za organizacijo tega srečanja. Komisija je imela zelo, oziroma ima zelo težko nalogo, torej najti nek kompromis, nad katerim bodo navdušeni vsi udeleženci. Zato smo vedno veseli, kadar pride do nekega kompromisa. Romunija se zauzema, da moramo ohraniti raven sredstev, hkrati pa zagotoviti trajnostno produktivnost. Razmisliti moramo tudi o uporabi bioenergije oziroma slediti temu, kar že nekaj let tudi zahteva znanost. Romunija si želi, da imajo vsi kmetje v Evropski uniji enake pogoje znotraj Evropske unije in tudi znotraj svetovnega gospodarstva. V državah, kjer obstaja regionalna politika, je, so potrebne podpore, konvergenčnost pa se mora nadaljevati tudi po letu 2016. ne smemo tukaj se iti neke politike dveh razredov, kot da so vsi kmetje v enem letalu, ampak eni so v prvem razredu in pijejo uh, penino, drugi pa so zadaj in pijejo vodo. Tako ne gre. To bi bila Evropa dveh razredov, ampak v Evropi imamo samo eno letalo. Potrebujemo ne birokratske ukrepe, ki se lahko izvajajo. Pomisliti moramo tudi na to, da ne proizvajamo samo za notranji trg, ampak tudi za svetovni trg. Hvala lepa še. Trije prispevki, na to pa bo na vrsti od desetminutni odbor. Besedo predajam predstavniku polskega parlamenta, predsedniku odbora za kmetijstvo, gospodu Kosenjovskemu. Bardzo, panie przewodniczący. Hvala, predsednik. V imenu delegacije se zahvaljujem za vabilo na današnje zelo pomembno srečanje. Poljska je vedno vodila zelo močno kmetijsko politiko, z stabilnim proračunom in to je zato ravno za nas veliki ziv. To je omenil tudi naš minister in tudi gospod Des je govoril o tem, kako daleč smo od dejanske skupne politike in koliko moramo še storiti. Seveda, lahko vedno izvedemo delitev na stare in nove države. Veliko držav ima velika pričakovanja, sploh nove, stare države pa se ravnajo drugače in se to je razumljivo. Vendar bi se vrnil k poročilu gospoda Desa in k temu, kar je problem zelenitve. Na polskem je treba reči, da je bilo poročilo DES prejeto precej skeptično v določenih točkah. Naučili smo se številne lekcije, tudi kar se tiče izpustov CO2. Kolegica Švedske je govorila o tem, da je potrebna neka koordinacija med kmetijstvom in varstvom okolja. Poljska kot država, ki je močno odvisna od premoga, pa ima težave z izpusti CO2. In tisti, ki imajo morda podobne težave z zelenitvijo, pozivamo, da se resno posvetijo temu problemu. Ne želimo se izmikati, ampak želimo, da nas to ne bi to prizadelo tako močno, kot če bi izhajali z današnjega izhodišča, torej kar se tiče izpustov CO2 pri številnih temah eh, besedila bi tu izpostavil le dve. Komisija je razmislila o problemih na sektorju sladkorja in sektorju mleka in to so za določene države zelo pomembne teme tudi za mojo državo, ki jo predstavljam. Hvala za vašo pozornost. Hvala lepa. Zdaj predajmo besedo predstavniku Evropskega parlamenta, gospodu Rubiksu. Izvolite. Paldies priekšsēdētāji. Mēs jau apmēram divus gadus apspriežam kopējo lauksaimniecību. Hvala lepa. Skoraj dve leti že razpravljamo o reformi SKP in o letu 2020. To pa se dogaja na zelo splošen način. Vsi se strinjamo, da potrebujemo ukrepe zelenitve, da morajo biti plačila razporejena bolj enakopravno in pravično. Čim pa pridemo do konkretnih številk in izračunov, pa to ni več tako. Torej, novice, ki smo včeraj slišali od komisije, niso pozitivne novice za 133 tisoč kmetov v Latviji. Če trenutno prejemajo 33 odstotkov povprečnih eh, neposrednih plačil v Latviji, Evropi bomo takrat kasneje sprejeli 52 odstotkov. Ali je to pošteno? Imamo najboljše podnebje? Torej, povedal bi rad sledeče. Vse, kar je bilo povedano zelo nasplošno v vseh treh poročilih, zelo spoštujem poročilo poročevalca, ampak upoštevajmo to tudi, ko bomo od besed prišli k dejanjem. Veliko denarja je že bilo zapravljenega, zato izboljšajmo situacijo. Hvala in veliko srečo vsem. Ja- Lepa gospod Rubiks. Zdaj pa prehajamo na avstrijski nacional rad. Besedo predajam podpredsedniku odbora za kmetijstvo, gospodu Wolfgangu Bilkunhuberku. Hvala lepa, predsednik in gospod gospodje. Pridružujem se predhodnemu govorcu in tudi govoril drugače kot kolega iz eh, Nemčije. Torej, omejitev višine premije je nujen predpogoj za pravičnost in ni nek, eh, neka stran pot SKP-ja. le tako bomo lahko šli po poti zelenitve, ki, o kateri se vsi strinjamo in kjer spodujimo za poročila. Ampak, če se ogledamo vsa tri poročila, torej poročilo Des Lions Report in pa poročilo komisije, moram reči, da je tam cel niz pozitivnih izjav o varstvu okolja, biotske raznolikosti, ampak gospod in gospodje, to ima jasno ime ekološko kmetijstvo. uredba 834 iz leta nič sedem je dober prispevek in kje so sedaj ambiciozni um, cilji Evropskega parlamenta v poročilu DES. V oklepaju enkrat sankrat piše ekološko kmetijstvo in to je premalo. Potem drugič, angliškem kolegu in romunskem kolegu bi rekel, kmetijstvo brez genske tehnologije To je, kar pričakujejo državljani. Ne moremo imeti zelenitve za več genske tehnologije v kmetijstvu. To ni rešitev, to ni pot v prihodnost in to so že številne države spoznale, številne regije in veseli me, da tudi komisar Čolo sve, da to ni pot do kakovosti. To je pomembno in to moramo v nadaljni razpravi še poglobiti. Potem pa še nekaj v zvezi s finančnim okvirjem. Kot predstavniki odborov za kmetijstvo imamo pomembno nalogo, da se postavimo za komisarja tam, kjer je to pomembno, namreč pri davku na finančne transakcije. Kajti po tej poti bo lahko kmetijstvo upravičeno prejelo denar in zato se moramo izreči pozitivno. Drugič, moramo nameniti več sredstva deželjnemu. Um, razvoju, torej zmanj oziroma umakniti zmanjšanje celotnega proračuna in dobiti več sredstev tudi za pod, razvoj podeželja. Hvala. Hvala lepa. Vračamo se spet v Nemčijo. Predajam besedo predsednici odbora za kmetijstvo in za politiko po, za potrošnike, gospe Hofeken. Prisrčna hvala, kot Nemka se pridružujem predhodnemu govorcu kmetijska politika pridobiva s pričo novih vzivov na pomenu, ravno z vidika varnosti oskrbe s hrano. Rada pa bi povdarila, da s tem, pot, s tem mislimo trajnostno oskrbo s hrano in tu je treba preprečiti tudi um, za, za to, da se hrana in živila, da se uh, mečejo stran tako na polju, kot v transportu in tudi strani potrošnikov. Zelenitev, ki je v predlogu komisije, v poročilu DES, to sprejemamo, govorimo o poenostavitvi, to si tudi želimo. Mislim, da je lahko tu geslo tudi beljakovinska strategija, ki jo lahko povežemo z zelenitvijo. Pa je, pomembno pa je tudi drugi stebr, kar so povedali tudi moji predhodniki, torej inovativni instrumenti, ki so tudi vključeni v strategijo, kot so naprimer energetske storitve, pa tudi regionalnost, podpora kmečkim obratom, ki ne morajo slediti tržnim razmeram ali jim ne želijo, no, in ki jih tudi želimo okrepiti, tega žal ni v sklepih. Konference ministrov za okolje so že podale razne predloge. Kar se tiče omejevanja zgornje meje, tu so mnenja različna. V deželi Rajnland-Flalc, odkore prihajam, se nam zdi to dobro. Gre tudi za pravičnost porazdolovitve znotraj Nemčije in tu pravimo, da je treba to vezati na delovno silo in to se zdi smiselno. Pri tržnih ureditvah se pridružujem tistim, ki smatrajo deregulacijo kot kritično razpravljamo o sladkorju, o podaljšanju pri sladkorju, potem o vinu in pravicah zaseditve in tudi o mleku. Želimo si odprtost, zato da se lahko preverijo nove možnosti in da gremo tudi v drugo smer. Pri raziskavah je treba podpreti to, da morajo raziskave na področju kmetijstva pridobiti na pomenu. Predvsem gre tu za inovativne okrepe na področju trajnosti. Hvala lepa. Adesso... Hvala, predsednica. Zdaj pa res samo deset minut premora, na to pa nadaljujemo z drugim krogom razprave. Hvala lepa. Eh? It's not easy to manage, but uh, uh, uh I need you.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 Allora riprendiamo i lavori. Nadaljujemo s delom. Besedo takoj predajam predstavniku Ciprškega parlamenta, predsedniku odbora za kmetijstvo in naravne, vi, eh, naravne vire, gospodu Janakisu Gabrielu. Pitrepse dhe mune, këfra sot i sërme dhe me fkarifti e sprotë. Dhe lipa, najprej naj izrazim zahvalo odboru za kmetistvo Evropskega parlamenta za to pobudo, mm, za današnjo pobudo. Reforma SKP-ja je bistveno vprašanje, je tudi razlog za razmišljanje in nekaj, kar nas zaskrbljuje. Mi smo naklonjeni eh, pravičnem, pravični porazdelitvi sredstev med vse države članice. Ob upoštevanju podnebnih sprememb je treba povdariti, da moramo pri kmetijskem razvoju upoštevati tudi podeželje, varstvo okolja in podeželja in sicer v eh, bolj prikajšenih eh, predeljih in seveda moramo podpreti to vrstno gospodarstvo. Cilj je torej to, da ustrezno spodbudimo te predele. Nova skupna kmetijska politika mora zagotoviti konkurenčnost našega kmetijstva z spodbudami, ki naj stremijo za eh, dejansko eh, spodbujanjem delovanja mladih kmetov in tudi z kohezijskimi ukrepi za izboljšanje življenskih pogojih <clears throat> na podeželju. Na tak način lahko pridemo do ustreznega spodbujanja mladih kmetov, potem neposredna plačila. Temeljiti morajo na objektivnih kriterijih. To, eh, ta pomoč eh, mora imeti ustrezne rezultate. Povdarjam še enkrat eh, nujnost podeželskega razvoja, seveda ob posebnih pogojih različnih kmetij. Razpolagati moramo z prožnimi ukrepi za to, da države članice lahko prilagodijo uh, te ukrepe svoji specifiki. Kmetijstvo ni enostavna dejavnost, dejavnost, ki jo sestavlja sklop različnih eh, prvin. Hvala lepa. Bene, Hvala lepa. Zdaj pa predajamo besedo estonskemu parlamentu in sicer gospe Ester Tuikso iz odbora za a, podeželske zadeve. Izvolite. Eh, ja Hvala lepa. Hvala, da ste organizirali to srečanje. Hvala tudi komisiji in ministru za njihove prispevke. Estonija je mnenja, da mora biti SKP res skupna politika. Neposredna plačila morajo biti razporejena bolj pravično med državami članicami. Trenutno so razlike velike. To pa izkrivlja konkurenčnost na našem notranjem trgu. Pri reformi SKP moramo dati večjo vrednost tudi proizvajalcem v verigi. Področja za nizko produktivnostjo morajo ostati v prvem področju stebru in treba je posodobiti njihove temelje. Skrbi nas včerajšnja novica o proračunu. Novo prehodno obdobje otežuje situacijo našim kmetom. podpiramo pa tudi raziskave in mlade v kmetijstvu. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa predstavnik italijanskega senata, podpredsednik odbora za kmetijstvo. Eh, Predajmo besedo gospodu Andriji. Izvolite. Hvala, predsednik. Kolegice in kolegi, Želim čestitati eh, predsedniku De Castro in odboru eh, Evropskega parlamenta, ki sta dala to pobudo za široko razmišljanje eh, o tako aktualni temi, kot je reforma SKP-ja. Senat Evropskega, eh, italijanskega parlamenta je dal svoj prispevek in sicer zato, da bi prišli do skupnega nacionalnega stališča. Z mano je tu podpredsednik gospod Pičone, ki lahko to še nagnatno potrebuje potrti. Skušali smo uh, se strniti okrog nekaterih tem, ki so temeljnega pomena. Dejansko moramo se sredotočiti na vprašanja neposrednih eh, plačil, na osi uh, podeželskega razvoja in sicer z poenostavitvijo postopkov, z namenskostjo posegov za aktivne kmete in poklicne kmete, eh, ne nazadnje tudi o vrednotenje eh, kmetijstva za ustvarjanje novih delovnih mest in kot instrument za varstvo okolja. Moramo torej zagotoviti kmetijsko dejavnost zato, da bomo kos eh, svetovnim izzivom. Moramo se osredotočiti na raziskave in inovacije, moramo se osredotočiti na spodbujanje tudi ženskega podjetništva in mladih kmetov. Ne smemo izgubiti spredočiti teme zaposlovanja, kajti to je res osrednja stvar. Mislim, da obstajajo različni namigi tudi v sporočilu komisije o prihodnosti SKP-ja, tako kot eh, je to predstavil komisar Čoljos novembra 2010, ampak potrebujemo še dodatna prizadevanja. Hodimo po pravi poti, moramo odpraviti nedoslednosti, neučinkovitosti, zato da a, eh, SKP ni več samo a, eh, politika za podporo kmečkim dohodkom, ampak eh, politika za zaščito skupnega premoženja. Hvala lepa, gospod Andrija. Zdaj pa prehajamo na predstavnike nizozemskega senata. Besedo predajam gospodu Smolingu. Izvolite. Dankuvel, dank for... Eh, hvala lepa. In hvala za vabilo. Zelo z zelo velikim zanimanjem poslušam to razpravo in zahvalil bi se gospodu Desu. Tudi njegov uvodni govor je bil odličen in dobro se mi zdi, da je v Evropskem parlamentu toliko strokovnega znanja. Prvi stebr, to so zaskrbljeni predvsem vzhodnoevropski kolegi. Mi smo država, so ustanoviteljica in mi smo seveda vedno profiterati od SKP. tu je težko na novo učvrstiti prvi stebr, vendar moramo to storiti. Cili so ambiciozni, vendar pa mislim, da je to resničljivo in to bi rad podaril. Drugi stebr. Tu še ni čisto jasno opredeljeno. Veliko je še tvegan in uh, vlade bi morda raje same obdržale denar. Pri nas imamo veliko peščenih tal, težave imamo z podtalnico, z nitrati, vendar so to seveda značilno nizozemski problemi. Vendar pa mislim, da bi morali pri drugem stebru razmisliti o neki ločeni nujnosti, Gospod Desi je omenjal zeleno Finsko in manj zeleno Sicilijo. Morda bi ta drugi stebr bolj diferencirali, to bi bilo smiselno. Kar se tiče GSO-jev in pa inovacij, tudi tu potrebujemo nekaj, kar bomo lahko dali na pot gospodu Pibalksu. Hvala. Hvala lepa. Zdaj predajmo besedo predstavnikom Evropskega parlamenta. Besedo predajam gospodu Danelisu. Grazie, presidente. Eh, agapite epitrope, pudeni nedo, agapiteis, agapitis nadelfi. Hvala lepa. Kolegice in kolegi, dve kratki pripombi. Predlog komisije, kar zadeva proračun za SKP 14, od leta 2014 do 2020, nam ne daje misliti, da je prišlo do pravične porazdelitve. Veliko skrbi se poraja tudi glede tega, kako naj bi izvrševali te nove predloge. Vsekakor pa moramo spodbuditi smisel teh predlogov, kajti mnogi, smisel teh predlogov, kajti mnogi izmed njih odpravljajo določena izkrivljenja, ki so bila prisotna v predhodni skupni kmetijski politiki. Zato moramo povdariti, da tako rejci kot tudi pridelovalci v vedno večji meri razumejo, da taka varnostna mreža ni nujno povezana samo z neposrednimi plačili, ampak od nas zahtevajo neke podporne ukrepe, ki naj jim omogočijo, da. Uh, pridelujejo konkurenčne pridelke, kakovostne pridelke, tako da bodo lahko kose vedno zahtevnejšim trgom, tako da bodo lahko imeli maksimalne dobičke in da bodo lahko dejansko imeli neko dodano vrednost iz svojega dela. Hvala lepa, Spiros. Zdaj pa prehajamo k nemškemu Bundestagu. Besedo predajam gospodu Ostendorfu. Izvolite. Ja, schönen Dank. Hola. V Nemčiji, kot je jasno, nismo enotnega mnenja, kako naprej s to reformo. Izive gospoda Čjolosa smo pozdravili, mnenja smo, da je to treba res vključiti v reformo SKP. Kot zeleni smo zelo za to, da vprašanja, ki jih družba postavlja kmetijstvo, moramo postaviti v spredje. Torej, utemeljito za, zakaj naj bi se ohranila plačila SK eh, kmetijstvu. Tu mora veliko vlogo odigrati tudi varstvo živali in zaščita živali. Pri nas je razprava o tem zelo pereča. v nekaterih uh, eh, vasih je atmosfera zelo um, napeta, kadar gre za neke masovno živinorejo. To so teme, ki jih moramo obravnavati, hkrati pa tudi vprašanja, kot je biotska raznolikost. Ta, po našem mnenju, igra premajhno ulogo podnebne spremembe so obravnavale, ne pa tudi biotska raznolikost, ki ima velik pomen. To je treba še natančneje razdelati. Potem eh, zelenitev je bistvena in zato mora ostati v prvem stebru. Sprašujemo se, ali ne bi še okrepili zmanjšanja plačil, eh, torej da se spustimo še, da povečamo oziroma pod 70 odstotkov, če se ne upoštevajo ukrepi zelenitve. Pri omejevanju zgornje meje plačil smo mnenje, da bi to morali izvesti, vendar pa se tu borimo proti. Eh, so, socialnim demokratom, konzervativcem in še drugim, ki tukaj nepričakovano držijo skupi. Mi zeleni se z stranko FDP eh, borimo za to, da ne bi omejevali plačil. Ne vemo, zakaj. Ne bi pač velika. Eh, velike kmetije dobivale drugačne pogoje kot manjše. To ni upravičeno. Hvala. Hvala. Vračamo se zdaj v Grčijo, k, par, k grškemu parlamentu. parlamentu. Besedo predajemo gospodu Kaciosmesu. Hvala lepa. V veliko veselje mi je, da sem lahko tukaj med vami. In tu gre za zelo pomemben sestanek Evropskega parlamenta z nacionalnimi parlamenti in govorimo o prihodnosti SKP-ja. Jaz bi rad govoril o tobaku in zlasti o določeni vrsti tobaka, ki jo uh, gojimo na rodopih. To je tradicionalna kultura, ki je, po katerem uh, po kateri vlada veliko povpraševanje. 15 tisoč družin živi od pridelave tobaka eh, v tej eh, terasasti regiji. Gre za majhne eh, kmetije. In tudi površine so omejene in nimajo možnosti sajenja drugih kultur. Cele družine se ukvarjajo eh, s to kulturo pasma in eh, zadnja leta so bila velik izziv za te družine. Sedaj so pogoji slabi in eh, pomoč skupnosti predstavlja nujno potreben vir dohodka za naše pridelovalce. Tu gre za nujno potrebno pomoč. Uh, podpora tobaku eh, ne zadeva zgolj družin, ki to prejemajo, temveč to zadeva gospodarstvo v celotni regiji. In to pomeni, da potrebujemo ustrezne podpore kmetovalcev. Tu moramo združiti moči. Eh, dejstvo je, da so tu pri delovanju pogoji težavni, kmetje živijo dosti krat na pragu revščine in zaskrbljeni so zaradi negativnega razvoja, za, ra, za eh, tobak eh, in prosim, da dejansko podprete te predelovalce tobaka v okviru nove SKP. Hvala, sedaj pa dam besedo članici Evropskega parlamenta, gospa Luling. Eh, eh, hvala lepa, gospod predsednik. Rada bi opozorila na dva problema, s katerimi se ukvarjamo tudi v okviru SKP-ja po letu 2014. Tu gre seveda za kvote za eh, mleko. Tu so nam obljubili mehki pristanek. Vem, da večina držav članic ne. Eh, izkorišča več eh, mlečnih kvot eh, in to pomeni, da je njihova proizvodnja nižja od kvot, s katerimi eh, razpolagajo. In tudi proizvodnja v Evropske uniji je pod eh, eh, seštevkom kvot. To pomeni, da naši eh, pridelovalci v moji državi, kjer pa še vedno izkoriščamo kvote, eh, morajo plačevati neke dodatne davke eh, in mislim, da bi morali počasi zmanjšati to obdavčitev in tudi komisijo sem eh, prosila, da nas podpre pri tem. Še nekaj drugega me skrbi, in to je eh, odprava pravic do sajenja. V Strasburu smo zbrali predstavnike mladih vinogradnikov, ki so še povedali, kakšne so njihove bojazni in sicer, da bo po liberalizaciji ogroženo, ogrožen njihov obstoj eh, in lažje je seveda eh, pri proizvajalcem slabšega vina na eh, ravninah kot proizvajalcem kakovostnega vina in seveda sem se tudi Eh, sestala s predstavniki vinogradnikov iz eh, Šampanje in eh, v zvezi s tem so v angliških časopisih objavili neke članke, kjer me blatijo, no, sedaj sem tam postala zvezda, no, v angliških časopisih Eh, šampani smo imeli pač pogovor štiri ure, eh, potem pa smo eh, spili še kozarček šampanca, to je nekaj normalnega in tega ne moremo kritizirati. Slišala pa sem strahove vinogradnikov zaradi kompromisa iz leta 2008. Ta kompromis je sprejet na nivoju ministrov. Parlament je bil tedaj proti, tedaj še nismo imeli Eh, postopka so odločanja in tedaj so imeli ta gnili eh, kompromis eh, o teh pravicah sajenja. Jaz bi še enkrat rada obravnavala to liberalizacijo. Gospoda Čološa žal ni tukaj vendar, kot je že povedano v poročilu gospoda Desa, se moramo povrniti na to vprašanje. Želim si, da bi v zakonodajnem predlogu eh, govorili o odpravi eh, teh pravic eh, sajenja. Potem pa še proračun. Ne bom govorila veliko, samo ena stvar ne stane veliko SKP, odsotnost SKP-ja bi bila grozljiva za Evropo, gospodarsko, socialno, okoljsko in kulturno gledana in kolego iz Avstrije tudi pravim, če verjamete, da bo uvedba eh, davka na finančne transakcije rešila SKP in njene finance, potem se motite. Tako to zagotovo ne bo šlo. Hvala. Kot ste videli, gospe Luling ni treba omejevati časa, ona lahko vedno spregovori. Sedaj pa dajem besedo francoske v parlamentu in sicer podpredsedniku odbora za kmetijske zadeve. Eh, hvala lepa. Moji kolegi iz parlamenta so že predstavili francosko stališče. Samo dve eh, zadevi bi rad omenil. Najprej eh, gre za projekt eh, Kolos. Eh, torej, tu je treba seveda zagotoviti neko skladnost. Treba je podpreti tudi eh, dejstvo, da se da več denarja raziskovalnemu sektorju v kmetijstvu in denarja pa je če dalje menj. Boj, mislim in verjetno tu nismo sami, da bomo morali eh, imeti ukrepe omejevanja oziroma zgornjih meja, potrebna bo degresivnost, kajti sicer bodo eh, vse naše države drago plačevale za novo skupno kmetijsko politiko. Svežen čološ ni nekaj, eh, kar eh, bi morali sedaj eh, obravnavati po samiznih elementih. Mi moramo podpreti celoten svežen. Potem druga stvar, ki nekako ni predmet današnje razprave, pa jo je treba povedati. Torej, mi od naših metovalcev pričakujemo, da sproštujejo socialne, zdravstvene, okoljske in tako naprej pogoje. Oni pa ne razumejo, zakaj ne zahtevamo istega od proizvodov, ki jih uvažamo v Evropsko unijo, se pravi, gre za proizvode iz drugih regij sveta, ki ne spoštujejo istih pravil. In če ne bomo imeli teh usporednih eh, teh usporednic eh, bo eh, pravzaprav vladalo veliko nerazumevanje med kmetovalci in tudi med potrošniki, ki bodo razumeli, da jih Evropa ne ščiti tako, kot si oni to želijo. Siamo assolutamente d'accordo su questo, tant'è vero che abbiamo. U tem se popolnoma strinjamo. v Evropskem parlamentu smo sprejeli tudi poročilo Papa Stankos in se zozeli za to, da naj Evropske institucije upoštevajo pravila recipročnosti in ne sme biti nobenih tujih konkurentov, ki se ne držijo teh um, uh, pravil. Sedaj pa predstavnik Mačarske, gospod Sandor. Hvala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 bomo kmete spravili v težavo s tem, da bodo um, imeli tako breme, da ga ne bodo mogli oddelati. Tak način bi zagotovo imel posledice. In če tu uvažamo izdelke iz tretjih držav, ki so bili proizvedeni pod bistveno milejšimi pogoji, bolj ohlapnimi pogoji ali pa živalski proizvodi, je to seveda ceneje in zato treba poskrbeti za to, da veljajo iste zahteve tudi za uvoze iz tretjih držav. Lani je bilo tu kar nekaj napak na tem področju. Pri reformi je prišlo tudi do nekaj napačnih odločitev in pri vinarjih je prišlo do zadev, ki mi sploh niso bile všeč. Vedno težje je za rejce in poljedelce in kmete, saj velike multinacionalke nadzirajo celotno verigo. Zato od svete komisije in Evropskega parlamenta zahtevamo, da ne ustvarjajo še večjih težav za kmete, kot jih že tako imajo. Te menjave generacije ne smemo zamuditi, to se ne sme zgoditi. Torej, bodoči kmetje se ne morejo ukvarjati še s trenutnimi težavami. treba je misliti tudi o varni oskrbi s hrano in to ima tudi svojo celo. Hvala. Hvala lepa, s tem smo zaključili ta krok. K besedi so se prijavili še poslanci nacionalnih parlamentov, ki bi želeli ponovno besedo. In me zanima, če to še velja, želite ponovno besedo, če ne, bi zaključili današnjo pomembno srečanje. Srečanje, ki nam je pomagalo tudi spoznati želje nacionalnih eh, parlamentov. Vendar pa se je Avstrija še enkrat prijavila. Hvala lepa. Čisto na kratko. Frant gospa Lulingova me je ogovorila v zvezi z eh, davkom na finančne transakcije in eh, predvidevan. Oziroma tudi izhajam iz tega, da mora eh, agrarna politika imeti zagon tudi z lastnimi ukrepi, ampak za tem ukrepom, ki se ga omenil, pa stoji cela avstrijska politika, to sem želel pojasniti. Uh, in sprejemam tudi to, kar je povedal gospod Font iz Mačarske. Varnost oskrbe z hrano mora biti seveda v središču in tu sta dve, tri točki poročila DES, ki sta zelo pomembne. Točka 8. Zaščita kakovosti. Ja, ampak kako lahko določbe STO-ja tudi dobro uresničimo. Potem pa še kolegu Ostendorf iz Nemčije bi uh, povedal v podporo, da degresivna zmanjšanja, kot jih predvideva poročilo DES v 25. točki, so objektivno gledano dober predlog, predlog saj vsi vemo, da stroškovna učinkovitost večjih eh, obratov, da to obstaja. In poročilo DES hkrati omenja tudi delovno silo in delovne postopke. Torej, to je nekaj, kar lahko države članice tudi delajo na tem, naprimer, da od poprečne neke velikosti um, obrata uvedejo določene okrepe. In to učinkovitost je treba, stroško je treba pač tudi upoštevati. Potem pa še učinkovitost pri dodatnih ukrepih eh, ekolo za ekološko predejavo, bi bilo treba upoštevati tudi raznolikost sadežev in pa zaporedje. In mislim, da je tu izhodišče poročila DES tudi dobro. Hvala. Hvala če se ni, ni, nihče drug ne bo prijavil k besedi, bi se vam še enkrat vsem zahvalil. In dajem besedo predsedniku odbora za kmetijske zadeve Polskega parlamenta, gospodju Sekovski. Hvala lepa, gospod predsednik, prisrčno se vam zahvaljujem v imenu vseh za to pomembno razpravo, ki je bila zelo zanimiva. Zanimivo je bilo slišati, kako lahko izboljšamo zadeve tudi kot država, eh, ki predseduje svetu, zato da bomo lahko skupaj delali na tem in pripravili zakonodajno poročilo, ki skupaj s komosarjem, predlog, ki bo spremljiv za vse. Prosil bi vas, da 25. in 26. oziroma povabil bi vas na srečanje 25. in 26. julija, ki je na zadnje potekalo, takšno srečanje na zadnje potekalo v Budimpešti. Mi bi radi to razpravo nadaljevali in se pogovarjali tudi o grožnjah, ki jih povzročijo nekatere rešitve, ki jih včasih pogajamo tudi z STO. Torej, imamo naslednje vabilo za vas, to vam bomo poslali. Torej tudi 5. in 6. september bo Varšava potem se nadaljevala v Varšavi. Hvala. Grazie, presidente. Mi dicono, ki ci ha appena raggiunto. Hvala lepa. Pravkar sem izvedel, da je med nami predstavnik bolgarskega. parlamenta, ki bi tudi rad spregovoril. Hvala lepa, le nekaj pripomb, vsi so očitno že utrujeni. Ampak treba je povdariti dve zadevi. Ena je bila že omenjena in sicer jo je omenil grški kolega v zvezi z predelovalci tobaka gre za detajle. Vsi se strinjamo o splošnih zadevah, ko pa se potem pogovarjamo o podrobnostih, pa moramo upoštevati, kar je povedal tudi grški kolega o pridelovalcih tobaka. V Bolgariji je situacija zelo podobna, kar se tiče raznolikosti orientalskega tobaka in njihovih pridelovalcev. Torej, kadar govorimo o tem, upoštevajte tudi to, da veliko pridobimo s to metodo. Ne glede na to, kar razmišljate o kajenju, pa vendarle na svetovni ravni kajenje ne upada z razliko od situacije v Evropi. Potem pa bi rad povedal tudi to. Prvi stebr, neposredna plačila, to je zelo pomembna zadeva. In ta prvi stebr bi moral biti prikrojen tako, da bo upošteval različne stroške proizvodne različnih eh, pridelkov. Treba je torej razlikovati. Naj vam dam primer. Paprika na hektar, na primer, vas stane okoli 600 evrov, torej proizvodnja paprike, medtem ko pšenica stane približno 60 evrov na hektar. In eh, to je tudi treba upoštevati. Hvala lepa. Bene, a questo punto direi che Dobro. S tem lahko rečemo, da lahko sklenemo naše delo, delo, ki je zelo pomembno. Tu smo razpravljali z 27 državami, torej predstavniki 27 parlamentov in z parlamenta mislim, da ki so tudi izzivi pred nami veliki, ne gre samo za uh, nek več milijonov evropskih kmetov, ampak gre za odgovor, ki ga moramo dati 500 milijonom evropskih potrošnikom. Hvala za vašo udeležbo.